chers collègues, je vous invite à prendre place. Dragi kolegi, prosim, zasedite svoja mesta, zato ker bomo čez nekaj trenutkov začeli. Zamudo imamo in to kar eh, precejšno. Dragi kolegi in kolegice, Pozdravljam vas ob tem drugem dnevu našega plenarnega zasedanja. In danes bomo to zasedanje podaljšali tudi v popovdne. Čestitam vam za odlično delo, ki ste ga upravili včeraj v moje odsotnosti. Zahvaljujem se eh, Marku za dobro vodenje razprave, eh, s tem imaš izkušnje. In eh, sprejeli smo tudi resolucijo o določenih mnenjih odbora regij za novo zakonodajno obdobje Evropskega parlamenta. Včeraj mene ni bilo zaradi enega pomembnega dogodka, ki smo ga organizirali skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo v Ahnu, Maastrichtu in Liežu. Ta dogodek je bil lep in še enkrat več se prepričal, kako, kakšne učinke ima naše delo za naša mesta in regije na področju zdravja. Naša resolucija včeraj je predstavljala pomemben trenutek, da spet uh, zasedemo svoj položaj v odnosu do evropskih institucij. Imate tole modro publikacijo, ki smo jo tudi objavili. Vsi ste prejeli ta uh, dokument in z včerajšnjo resolucijo mislim, da smo poslali tudi pomembno in močno sporočilo za prihodnost. Upam, da bomo imeli že veliko priložnosti, da vse spomnimo na ta naša stališča v naslednjih tednih in mesecih. Preden bomo začeli z delom, pa naj izkoristim to priložnost, da se tudi iskreno zahvalim našemu generalnemu sekretarju, gospodu Burjaneku. Njegov mandat se bo iztekel 31. julija. In zato imamo danes priložnost vsi skupaj, da se mu zahvalimo za njegovo delo in da mu tudi zaželimo vse najboljše pri njegovem nadaljem delu. Dragi Irži, dragi eh, generalni sekretar, leta 2014 ste prišli v naš odbor, eh, torej samo nekaj mesecev pred eh, začetkom tega mandata, ki se bo zdaj končal. V veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami. Ehm, tudi Marko Markula, prvi podpredsednik, je z vami z veseljem sodeloval, eh, prav tako jaz kot predsednik. Vi ste vodili našo administracijo in eh, pomagali ste naš odbor razvijati naprej, modernizirali ste naše metode dela in povečali naš učinek in naše dejavnosti tudi v odnosu do drugih evropskih institucij. Veliko ste prispevali. Eh, k evropski integraciji. Eh, tekom celotne vaše karijere delali ste tudi pri Evropski komisiji in pri Evropskem svetu, preden ste prišli k nam. Eh, vas je zelo zaznamovala ločitev med vzhodno in zahodno Evropo in to ste potem Um, razvijali, izhajali iz tega, še v času Češko-Slovaške, um, delali ste tudi v Zahodni Nemčiji in um, veseli smo, da ste svoje izkušnje prinesli tudi k nam. Sodelovali ste pri drznem projektu in prepričan sem, da boste nadaljevali s tem. Mogoče na drug način kot danes, pa vendarle. Želimo vam. Eh, veliko zdravja v času vaše upokojitve in veliko moči za uh, eh, nadaljna prizadevanja v imenu vseh članov in članic vam zdaj izročam to malo eh, darilo. Uh, majhno je, ampak je pa predvsej težko. In to je knjiga, ki opisuje fotografsko razstavo vseh mejnih regij zunaj Evropske unije. Izvolite. Dragi Irži, Preden vam dam besedo, se vam še enkrat zahvaljujem in vam želim eh, tudi uspešno nadaljne delo. Oui, uh, monsieur le président. Euh, dragi Karl Heinz, naš predsednik, dragi člani in članice, dragi kolegi naše institucije. Ganjen sem nad vašimi uvodnimi besedami. Um, Gospod, veliko veselje mi je bilo delati z vami. To je bila zame velika čast. In neka logika obstaja v mojem poklicnem in pa zasebnem življenju. Kot ste rekli, vedno sem želel ljudi povezovati, povezovati svetove. In to je bil tudi razlog, zakaj sem prišel sem. v svojem uvodnem govoru, ko sem prišel sem, sem omenil tudi naslednje. Ljudje, ki delajo v čezmejnem kontekstu, kot vi, kot mi, vsi, kot uh, trikotnik med Avstrijo, Bavarsko in Češko. Um, torej, to me je tudi spodbujalo pri mojem delu in v tem kontekstu lahko povem eh, tudi to, da bom nadaljeval po tej poti tudi izven te sedanje funkcije. Par stvari bi izpostavil in nadaljeval bom v angleščini. Tri točke bi omenil, eh, ki jih je po mojem mnenju treba poudariti po zaslugi vseh vas, vas, gospoda predsednika, po zaslugi političnih skupin ter članov in članic, po zaslugi eh, motivacije našega osebja. Mislim, da smo veliko dosegli. Eno glavnih prizadevanj eh, mene pri delu je bilo, da vas podprem člane in članice pri eh, vaših dejavnostih. Vi ste eh, lokalni in regionalni predstavniki. Ta moja motivacija pa je imela še dva eh, druga podrazloga. Skupaj z institucijo želimo zagotoviti boljše storitve. Upam, da se zavedate, da zdaj imamo točko vse na enem mestu um, ki vam bo olajšala življenje. Nove komunikacijske tehnologije smo tudi um, oblikovali za vas, nove načine komunikacije in mislim, da bo vse to prispevalo kooperativni podpori za vas. Ta bo postala bolj uh, pomembna, bolj učinkovita. Spremenile so se tudi strukture. Zagotovili smo tudi močnejšo podporo na strokovni eh, ravni, ker smo skoraj podvojili bazo strokovnjakov. Pa še en razlog bi rad omenil. Zdi se mi pomembno, da vas podpiramo tudi s tem, da razložimo edinstveni potencial, ki ga imate vi kot lokalno izvoljeni predstavniki in lokalne institucije. Mi smo sodelovali tudi z generalno direkcijo za komunikacije sveta, parlamenta in komisije. Povezovali smo vas z njimi in ustvarjali sinergije povsod po Evropi, skupaj z vami. Mi smo skušali izkoristiti vaš potencial uh, kot tistih, ki gradite zaupanje. Uh, In to je proces, kjer še nismo prišli do konca. Eh, se mi pa zdi, da moramo po tej poti še odločeno nadaljevati eh, tudi v prihodnosti. Treba je pogledati, kakšen je potencial medinstitucionalnih komunikacij. Nadaljevati moramo z razvijanjem komunikacijskih instrumentov tudi še po evropskih volitvah. Želim se zahvaliti ne samo vam, gospod predsednik, in vam, eh, člani in članice, politični predstavniki, ampak tudi osebju. Tukaj sem srečal eh, veliko zelo motiviranih ljudi. Lahko vam eh, zagotovim, da so naši kolegi tudi zelo samostojni. Sam sem prej delal na nacionalni ravni, pa tudi pri Evropski komisiji, eh, v svetu eh, sem bil zaposlen in mislim, da lahko primerjam. Povsod obstajajo motivirani ljudje, ampak tukaj, v tej hiši, je naše osebje še posebej motivirano. To dokazuje tudi anketa o zadovoljstvu osebja in tudi um, po statistični plati imamo dokaz, da osebje, ki služi vam, gospod predsednik in člani in članice, ima eh, veliko motivacije in veliko zadovoljstva. Mislim, da bi morali ta dejavnik ohraniti in še naprej razvijati sinergije med politično ravnjo in osebjem. Zato bi želel izkoristiti to priložnost, da se eh, zahvalim našemu osebju, ker so me podpirali in podpirali vse vas na tako zelo učinkovit način. Uh, No, ja, rad bi podal zdaj tudi kratek pregled, mogoče bo malo oseben. Na začetku ste rekli, da sem izhajal iz svojega ozadja, iz uh, svojih okoliščin, da so me te pripeljale v to inštitucijo. In po letu 68, po invaziji na našo državo, eh, torej po invaziji na Češko-Slovaško leta 68, sem živel za železno zaveso. V 70. in 80. letih je bilo to. In eh, pot od leta 68 do 89 je bila dolga. Kot sem eh, že nakazal na začetku svojega govora, lahko povem, da so bili eh, lokalni in regionalni predstavniki, ki so kljub železni zavesi skušali omogočiti to, da so se zgodile pomembne stvari, naprimer med Češko, Slovaško in uh, Nemško zvezdno deželo. Bavarsko, naprimer, med našo univerzo in pa univerzo v Pasavu v Nemčiji. Veliko čezmejnega sodelovanja je obstajalo že takrat in nad tem sem bil navdušen. Vem, gospod predsednik, da tudi vi na različnih ravneh opravljate isto delo. Torej, te stvari me motivirajo že vse čas in me bodo tudi v prihodnje. Še dve sporočili eh, vam bom povedal, ki jih bom sam tudi odnesel domov, nekaj, kar sem se naučil tukaj. Odbor regiji je po mojem mnenju zdaj bolj potreben kot kdajkoli prej, zato ker mi gradimo mostove. Zdaj imamo svobodno Evropsko unijo, ampak eh, prihajajo tudi oblaki, ki nam grozijo. Eh, vsi veste, kaj to pomeni. Gre za Brexit, gre za solidarnost med državami članicami, gre za eh, bolj in manj uspešne regije, gre tudi za demokratične vrednote naše družbe. Mislim, da bodo vas zdaj ljudje potrebovali še bolj kot prej. Podpredsednik Oettinger je pred kratkim imel razpravo z nami in v tej razpravi je povedal nekaj, s čimer se popolnoma strinjam. Rekl je kolegi, morate se pripraviti na to, da boste bolj kot kdajkoli branili naše demokratične vrednote. Na obzorju se namreč eh, kažejo um, tudi nevarnosti. In mislim, da v teh okoliščinah odbor eh, regij lahko prinese žarek upanja, solidarnosti, demokratičnosti in bližine državljanom. Eh, mislim, da smo zato zdaj pomembnejši kot kdajkoli prej. Rad bi se poslovil od vas, se vam zahvalil in vam zagotovil, da kljub temu, da odhajam iz Brusla, da zapuščam to funkcijo, da kljub vsemu ne bom prenehal svojim delovanjem, ne bom se nehal truditi za te vrednote. Kot ste vi rekli, gospod predsednik, je to v moji DNK. Eh, zelo sem vesel, da sem lahko sodeloval z vami in eh, tega duha, ki sem ga bil deležen tukaj v zadnjih petih letih, bom odnesel domov na Češko, v Minhen in v čezmejne regije. Hvala. Merci beaucoup, euh, monsieur le secrétaire général, cher Giri. Hvala, dragi generalni sekretar, gospod Tirži. Hvala za to sporočilo, ki je prek vaših osebnih izkušenj postalo zelo močno sporočilo, usmerjeno v prihodnost. To vam bo gotovo pomagalo tudi v prihodnosti, prav tako bo pomagalo nam pri naših prihodnih dejavnostih. Najlepša hvala in eh, veliko sreče in uspeha tudi v naslednjih letih. Dragi kolegi, zdaj pa se bomo lotili našega dnevnega reda in sicer najprej poročilo učinkov mnen odbora regij. Zahvaljujem se za kakovost dela, ki so ga upravili naši člani v različnih komisijah. Po zaslugi naših političnih skupin in komisij smo um, si zastavili eh, strategijo prihodnih dejavnosti. Um, želimo tudi izmeriti učinek, ki je eh, vse bolj viden pri določenih pomembnih področjih za Evropsko unijo. To nam bo pomagalo tudi v odnosu do drugih institucij. Pred nami je poročilo o našem učinku. Zanima me, kdo se želi javiti k besedi. Dva sta se že javila. Nikola Droboslavič bo prvi dobil besedo. Izvolite. Hvala predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor regija usvojio je mišljenje o višegodišnjem... Hvala za besedo. Odbor regiji je sprejel poročilo o večletnem finančnem okviru po letu 2020. To se je zgodilo v oktobra z veliko večino. Mi smo v tem odboru zelo zagovarjali kohezijsko politiko Evropske unije. Eh, eh, mi smo bili proti temu, da se zmanjšajo sredstva za kohezijsko politiko, pa tudi za kmetijsko politiko, še posebej za regionalni razvoj in podeželski razvoj. Okay. Eh, ne želimo, da se sredstva prenesejo iz en plus dva v en plus ena. Torej, ne želimo, da bi države morale prispevati več. Poleg tega smo tudi ugotovili, eh, da rezultati študije FAA, da so zelo povezani tudi eh, z rezultati našega prihodnega poročila in to je zelo pozitivno. Mi smo spomladi v Dubrovniku imeli uh, seminar uh, komisije Koter. Na tem seminarju smo imeli tudi konferenco prijateljev kohezije uh, in to je vodila uh, Republika Hrvaška. Evropski parlament in svet pa bosta morala zdaj sprejeti odločitev. Tega ne moremo storiti mi, lahko pa naredimo naslednje. Lahko pošljemo zelo jasno in močno sporočilo, da je kohezijska politika ključna politika Evropske unije. To je politika, ki jo je treba ohraniti. To politiko tudi moramo postaviti na isto raven, na kateri je bila doslej. Hvala. Rene Deher je naslednji. Uh, Hvala. Naj spregovorim eh, nekaj besed v imenu poročevalca Reichsbermana, ki ga trenutno ni tukaj. Gospe in gospodje, mislim, da je zelo dobro imeti razpravo o učinkih mnen odbora regij. Še posebej to pomembno eh, zdaj eh, med pogajanji o prihodnosti kohezijske politike. Naše poročilo kaže, da imajo mnenja odbora regiji eh, zelo velik učinek eh, na politiko Evropskega parlamenta in pa na kohezijske sklade in sredstva. Zdaj imamo kohezijska sredstva za vse eh, države in regije. Tudi v skladu za podeželski razvoj imamo kohezijsko dimenzijo, pa tudi podnebno dimenzijo. Ampak to ne pomeni, da je našega dela že konec še vedno moramo biti pozorni na nekaj stvari. Naprimer, ne vem, zakaj bi se morali strinjati z odločitvijo sveta, da se oslabijo podnebni cili ali pa da se v PO2 vključi komponenta 5. Mislim, da Eh, imamo še veliko priložnosti, da podamo odločna priporočila in da nadaljujemo s svojim dobrim delom na tem področju. Eh, hvala, Kristof Kleržo je naslednji. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Hvala. Eh, no, nadaljeval bi z razpravami kolegov, samo s tem, da opomnim na naslednja poročila, ki prihajajo iz odbora regij. Eh, veliko stvari še ni končanih, o določenih besedilih parlament še ni glasoval. Eh, mislim, da bi lahko pripravili še odlična eh, besedila za prihodni mandat, predvsem, ko gre za proračunsko politiko, kohezijsko politiko in tako naprej. Delo na tem področju še ni končano. Pravzaprav je to delo še pred nami, namreč, da bomo vplivali na um, zaključek tega besedila in eh, zakonodajni poročevalci o proračunu bi morali nadaljevati z delom tudi v naslednjem mandatu, zato da bodo lahko pripeljali do konca to, kar smo si mi zadali kot cilje in da bomo res prišli do um, um, eh, zaključkov tukaj v parlamentu in pa pri komisiji. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Tako da hvala lepa vsem, ki ste posredovali. Mislim, da je opravljeno delo tisto, kar dokazuje, kaj vse smo naredili. In seveda ne pripravljamo samo mnen za kož za smeti, to ima vpliv. Še prav posebno torej bi rad ustrajal na to, da spremljamo ta mnenja, vpliv teh mnenj to bi lahko še izboljšali, poglobili. Kot vsi ostali smo tudi mi žrtev lažne ideje, da se glavno delo pripravlja pri pripravi projekta. Da, res je, potrebno je takrat trdo delati, ampak pomembno pa je slediti temu tudi potem, da vidimo, kakšne so posledice in vplivi. To je torej dokument, ki si ga je potrebno prebrati in ta analiza nam daje dobro usmeritev za prihodnost. Tako, sedaj pa prehajamo na mnenja. Najprej čezmejno razsežnost pri zmačevanju tveganja nesreč. Poročevalec je Roberto Chiambetti. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospod pripravljalec mnenja, beseda je vaša. Le calamità non Dobar dan vsem. Ja, una cooperazione tra regioni. Nesreče ne poznajo meja, zato moramo vzpostaviti sodelovanje med mejnimi regijami, zato da lahko bolje delujemo preventivno. Potrebno je nameniti več pozornosti preventivi in zmanjševanju tvegan. Načrt za preventivo in zmanjševanje tvegan mora vsebovati tudi različne scenarije tvegan na čezmejni ravni. Zato, da bi že predhodno zmanjšali in ublažili učinke katastrof. Prav tako je potrebno odstraniti vse ovire za čezmejno sodelovanje. Potrebno je sprejeti določene pobude, ki bodo čezmejnim regijam dovoljevale boljšo, boljše sodelovanje. Vloga lokalnih in regionalnih organov pri čezmejnem sodelovanju mora biti vedno pomembnejša. Seveda, zakonodaja je raznolika po državah članicah. In tu je potrebno kaj storiti, da bo sodelovanje lažje. Potrebno je zagotoviti možnost posredovanja v primeru nesreč. Potrebno je oblažiti tveganja in tu moramo omeniti tudi kampanjo z N, da bi mesta postala bolj odporna, kraj, kjer živimo, postali bolje pripravljeni na potencijalne nesreče. Potrebujemo torej jasno čezmejno načrtovanje. To mora biti na podlagi kontinuitete, na podlagi nekaterih ocen za oceno tvegan in zato, da bomo zmožni posredovati čezmejno za zaščito prebivalstva in v izogib potencijalnim nesrečam. Prav tako potrebujemo znanstvene odbore za boljšo oceno tveganj, za razširjenje znanja, ozaveščenosti in za ustarjene razmer, ko se bomo s temi nesrečami lažje soočali, še prav posebno na čezmejni podlagi. Potrebno je ustvariti podatkovno bazo za boljše sodelovanje kateri ukrepi so naprimer predvideni za sodelovanje med gasilci različnih držav, med različnimi prostovoljnimi skupinami, ki sodelujejo pri lajšanju posledic nesreč. Prav tako je morda potrebno tudi uvesti univerzitetni program v tej smeri za blaženje posledic nesreč. tem trenutku nekateri elementi niso prav dobro poznani. Ampak imamo že prostovoljno službo, mladi se lahko vključijo, naprimer lahko pravijo prakso tudi v evropskem okviru, ravno za namen blaženja naravnih nesreč. Je pa res, da včasih tudi lokalni in regionalni organi ne poznajo svojih pravih pristojnosti. Zato mislim, da je potrebno pripraviti zakonodajo tudi za te večje naravne nesreče. Potrebno je vzpostaviti tudi čezmejne sporozume za okrepitev in pospešitev ukrepanja. Potrebno bo opredeliti evropsko podlago za različne scenarije nesreč za skupen odziv na letej. lokalnim skupnostim je potrebno pomagati. Potrebno je zagotoviti, da bodo strokovne službe, takrat, ko bo to potrebno, na voljo. Tudi čezmejno. Rad bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom, sodelavcem komisije, mojim strokovnim sodelavcem. Zelo dobro smo sodelovali s komisijo, še prav posebno z GD Eko. Prav tako pa bi se rad zahvalil tudi Združenim narodom, ki deluje preventivno in obvešča o naravnih nesrečah. Kar se tiče amandmajev, kar nekaj amandmajev smo dobili, prihajajo predvsem iz ultraperifernih regij. Nekateri izmed teh amandmajev izboljšujejo besedilo, naredijo to besedilo bolj koherentno, potem pa bi omenil amandma gospoda Amaru, Armaja. Tukaj smo pripravili ustni amandma, torej da bi se zahvalil še enkrat vsem za ustrezno sodelovanje. Hvala lepa. Merci beaucoup. J'ouvre le débat général et j'ai. Hvala lepa. Najprej Joseph Bereni, prosim. Much, Hvala lepa, gospod predsednik, za to, da ste mi dali besedo. Najprej bi rad čestital poročevalcu, kaj ti to mnenje resnično grejo, govori o pravi težavi. Prihajam iz slovaške regije, ki je ob Donavi. Donava je velika reka, kot veste, skupaj z manjšimi. Včasih v našo regijo prinese poplave. Kot podpredsednik regije sem veliko krat izkusil, kako problematično je sodelovanje med državami za zdravnike, za gasilce, za strokovne službe, za reševalne službe in za druge dele civilne družbe. Če je naša regija zaprosila za pomoč, je centralna vlada to prošno prejela in potem to poslala centralni vladi v sosednji državi in to traja nekaj časa. Zato potem pomoč pride kasneje, kot bi bilo potrebno, kot bi si to želeli ljudje. Zato resnično podpiram ta dokument, kajti krepimo čezmejno sodelovanje tudi na področju civilne obrambe, civilne zaščite. Podpiramo decentralizacijo sprejemanja odločitev pri teh naravnih nesrečah in upam, da bomo tudi zaradi tega mnenja v Evropski uniji imeli prost petok ne samo delavcev in dobrin, temveč tudi pomoč pri, v primeru naravnične sreče. Prav posebno v šengenskem območju, torej da bodo se laže zagotavljalo sodelovanje med zdravniki, gasilci in strokovnimi službami. Hvala lepa, to je resnično dobro mnenje, ki govori o pravem problemu. Jakob. Hvala lepa. Da, to mnenje je resnično zelo pomembno. Izhaja iz neposrednih izkušenj tistih, ki živijo v menih regijah in ki vedo, kako pomembno je sodelovanje. Marsikdo je seveda vedel eh, za to samo takrat, ko je šlo za kakšne vojne, ko so vojaki zakorakali na ozemlje tuje države. Ampak dobro, sedaj tega ni več, pojavljajo pa se druge nesreče, naravne nesreče. In lokalni organi so tudi tako rekoč na fronti in morajo poskrbeti za prebivalstvo. Seveda moramo zagotoviti spontano solidarnost, še prav posebno pa je potrebno organizirati tudi pomoč. Kaj ti ustrezno pomagati se da samo strani strokovnjakov, ki poznajo pravila, ki točno vedo, kaj je potrebno storiti. Zelo pomembno je, da Evropska unija govori o tistih temah, ki so najpomembnejše za ljudi. In ta tema, ki je v poročilu Roberta Čambetija je zelo pomembna. Preventiva je seveda zelo pomembna, blažitev tudi. Vse to mora iti prek meja. Naravne nesreče namreč seveda povzroča narava in, ne, in ta ne pozna političnih meja, samo geografske. Zato je torej to mnenje, to pomemben impuls za nadaljni razvoj evropske politike na tem področju in komisija tudi uvaja že prve ukrepe. Sedaj pa gospod Blon. Ah, Hvala lepa, gospod predsednik, čestitam poročevalcu. Naj povem, ker smo odgovorni za mene regije, nas je te naravne nesreče zelo prizadenejo in se moramo proti njim boriti. Med temi nesrečami so požari. Če ste doživeli požare v Pirenejih, med Toksitanjo in Katalonijo, potem lahko vidimo, kako grozno je to in partnersno sodelovanje, ki se je spostavilo, je bilo odlično preventiva, pa tudi potem samo obladovanje nesreč težava, ki se kaže danes, je tudi spoštovanje zmogljivosti prostovoljnih gasilcev. V Franciji in tudi je kar nekaj departmajih s tem prostovoljnim gasilstvom, tako da je to ključni del gasilstva, čeprav imamo tudi seveda poklicne. Danes pa obstaja tveganje, da bi v okviru uporabe direktive, te prostovoljne gasilce spremenili v poklicne, plačane, kar bi potem temeljito spremenilo razmere dela gasilcev. Potrebno je spoštovati specifiko vsake države članici, vseeno pa moramo dovoljevati, da med poklicnimi prostovoljnimi gasilci, eno poročilo mnenju ste govorili tudi o mobilizaciji mladih, kjer solidarnosti omogočimo delovanje tako kot do sedaj. Ne smemo ogroziti te sposobnosti mobilizacije prostovoljstva. Vseeno pa hvala lepa za to mnenje. Vsak izmed nas seveda pa ve, kako pomembna je mobilizacija. Hvala lepa. Sedaj pa Donato Toma. Grazie, presidente. E... Hvala lepa, gospod predsednik. Sem na čelu manjše regije, ki pogosto trpi zaradi požarov in potresov. In pogosto ne mine prav veliko časa med različnimi naravnimi nesrečami. Mejimo pa tudi na Balkan. In to je potem morda me vodilo do naslednjega premisleka. Gospodu Čampetiju se zahvaljujem za mnenje. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Moramo seveda govoriti tudi o praktičnih vprašanjih. Kot je bilo že rečeno, potrebno je posredovati pravočasno in pravila morajo biti zelo jasna. Vedeti moramo, kdo počne kaj. Strinjam se s pristopom, ki je omenjen, da bi odpravili meje med regijami v takih primerih. Tega ne pravim pri vseh mnenih, tukaj pa se želim prisrčno zahvaliti avtorju. Hvala lepa, nihče drug ne želi besede, tako da dobi besedo spet poročevalec. Grazie e la cosa. Hvala lepa. resnično ste podali veliko tudi svojih prispevkov k temu mnenju. Naprimer, tukaj imamo dobre primere na evropski ravni. To smo lahko uporabili kot primer sodelovanja naprimer, med Furlanijo in Slovenijo. To je dober primer in to lahko posnemamo. Imamo torej regije, kjer konkretno sodelovanje že poteka. Veliko regij pa je še vedno sodelovanja nima, se ignorirajo, čeprav so razdalje hm, samo nekaj kilometrov med eno in drugo regijo, je pa maja vmes. Gospod Blom, naj vam povem, da s tem mnenjem ne bo prišlo do izenačitve prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Seveda potrebujemo poklicne gasilce, ampak ta prostovoljna komponenta je pa tudi zelo pomembna, kaj ti prispeva zelo veliko pri premagovanju naravnih nesreč. Brez njih bi bilo veliko krat še veliko slabše. Torej ne želimo ustvarjati ovir za sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, želimo pa poskrbeti za skupno izobraževanje in za skupne vaje naprimer. Tako da bomo lahko bolje obvladovali tveganja. Ampak prostovoljni gasilci bodo odigrali svojo vlogo takrat, ko bo to potrebno, če bo res potrebno, poklicni, pa seveda morajo biti dejavni vedno, tudi v času med nesrečami. In tega ne želimo pomešati v našem mnenju. Imamo enote za hitro posredovanje, ki lahko posredujejo, seveda pa jih potem podpirajo prostovoljci. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje glede različnih amandmajev, ki so, bile, ki so bili predlagani. Začenjamo z amandmajem 1. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 2 ki nadomešča 2, kdo je za, proti, sprejeto. Počo, eh, amandma 3, R, ki nadomešča 3, tukaj imamo tudi ustni kompromis, ki ga vidite tukaj, na zeslonu. Kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 4, za, proti, proti. Sprejeto. Amandma pet poročevalca, ki nadomešča peti. Amandma, kdo je za? Proti. Sprejeto. Amandma šest za. Proti. Sprejeto. Amandma sedem za. Proti. Sprejeto. Amandma osem za. Proti proti, sprejeto. Amandma 9 za, proti, sprejeto. Amandma 11, oprostite 10 za, proti, sprejeto. In amandma 11 za, proti, sprejeto. Tako sedaj pa končno glasovanje. Kdo je za to mnenje? Proti. Proti. Kdo se vzdrži? Mnenje je soglasno sprejeto. Čestitke poročevalcu. Nous en venons maintenant à l'avis sur le nouveau programme européen pour accélérer. Tako. Sedaj pa nov, ne, ne, nov evropski program za pospešitev razvoja pomorske industrije. Kristof Klerjo, prosim, da se nam pridruži tukaj za predsedniškim pultom. Marko Markola pa bo prevzel predsedovanje, ker moram sprejeti komisarja. Se kmalo vidimo. Okay, um, ladies and gentlemen. Tako, gospe in gospodje, nadaljujemo z delom. Poročevalec uh, Kristof uh, Kleršo je že tukaj in bo podal predstavitev svojega mnenja. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Uh, dragi kolegi in kolegice, najprej bi se želel zahvaliti vsem, ki ste vložili predloge sprememe, amandmaje, ki ste prispevali k obogatitvi mnenja. Uh, tudi svojim eh, strokovnjakom in osebju se zahvaljujem. Čez nekaj mesecev bo nastavljena nova komisija in naša mnenja tudi želijo vplivati na prihodni program komisije. Veliko dela nas čaka. Tudi pomorski sektor eh, je pomemben, ampak je povsem odsoten iz eh, strateškega programa, ki ga je sprejel svet. Torej, to mnenje in pa nadaljne delo komisije na tem področju bo torej test test eh, za to, da se pomorsko industrijo in morje postavi v središče prioritete Evropske unije. To bo test tudi za verodostojnost eh, diskurza komisije glede tega, da je treba zgraditi novo industrijsko politiko. Če je temu res tako, potem je treba pomorski industriji dati tudi eh, nov načrt Evropske unije, ki bo konkreten in operativen do leta 2030 na političnem področju in industrijskem področju in eh, s kolegico sva govorila o tem, ne moremo več eh, čakati na to, da nam komisija samo nekaj obljublja. Pravi, uporabite instrumente, ki že obstajajo. Če želite specifičnih dejavnosti, pa pokažite, da so res nujno potrebne. Če bomo sledili eh, takšnemu razmišljanju, potem bo trajalo predolgo in bodo industrije pravzaprav izginile. Veliko je izzivov na področju industrije danes. Treba se je prilagoditi eh, tudi posebnim specifikam pomorske industrije. To mnenje je tudi test eh, glede ozaveščenosti evropejcev, glede potreb, da se razvijajo naše konkurenčne politike, eh, potem trgovinske politike, da se zagotovi verodostojnost in pa konkurenčnost Evropske unije. Mobilizirati je treba pomorsko industrijo tudi na podnebnem področju, torej dekarbonizirati pomorski promet, uporabiti obnovljive vire energije in pa reciklirati plastiko, ki je v oceanih. Prek vseh teh vprašanj mi sprožamo tudi um, vprašanje usmerjenosti te industrije eh, proti mladim. Eh, treba se usmeriti tudi v trajnostni razvoj obmorskih področji. Naše regije so bogate z ekosistemi, veliko je kompetenc, veliko je potencijala za razvoj industrije v pomorstvu in zato predlagamo tudi eh, CITEK, torej mrežo eh, regij, ki imajo morje in na ta način želimo spodbujati tudi medregijsko sodelovanje. Mogoče ste nekateri bili presenečeni nad številom amadmajev, ki sem jih vložil sam. Mislim, da je to potrebno zato, da se upoštevajo tudi vidiki posebnih eh, akterjev. Eh, eh, začeli smo delati marca, torej pred nekaj mesecev v komisiji NATO. In veliko manjmajev je tudi povdarilo potrebo, da se povečajo eh, investicije v tradicionalni ribolov in akvakulturo. Ehm, želimo si biogospodarstva, modrega gospodarstva. Ehm, ta sektor je eh, ključnega pomena za jutrišnji dan in za prihodnost našega gospodarstva. Številni amantmaji so ustrajali tudi pri potrebi tega, da se za pomorsko industrijo um, zauzame poseben pristop. Prav tako poseben pristop potrebujemo za ultraperiferne regije. Mislim, da je to zelo pomembno. Dragi kolegi, pričakujem uh, vaše pripombe, veselim se glasovanja in mislim, da lahko vsi skupaj uh, s kolektivnim delom pripeljemo to mnenje do konca. Ja, mislim, da je sektor pomorske industrije eh, zelo pomemben. Ehm, je tudi vključen v številne evropske politike in eh, dokazuje to, da moramo uskladiti politike na različnih področjih. Hvala. Right, uh, thank you. Thank you Hvala. Hvala za ta uvod. Ali želi kdo besedo? Izvolite tam zadaj. Eh, herr president, kära ledamöter. Eh, när det gäller ändringsförslag nummer 16. Hvala lepa. Spregovoril bi o amantmaju 16. Švedska delegacija bo glasovala proti temu. Kaj ti? Če izpostavljate določene regije, in območja, potem s tem zapostavljate druge. Tukaj gre predvsem za polske, balske in finske kolege. Eh, vi ste spregledali območje Balskega morja, ki potrebuje poseben pristop. Eh, želel sem sporočiti, da bomo glasovali proti temu, kajti spregledali ste nekaj, kar je zelo pomembno in sicer govorim o specifičnem okolju Baltskega morja. Hvala, če prav razumem, ste govorili o amantmaju 16. Eh, da, ta amantma je bil umaknjen in o tem eh, so se pogovorile vse politične skupine. Eh, res je, to, kar ste rekli o švedski, finski in ostalih, prav imate, tako da smo ta amantma umaknili želi še kdo besedo? Če ne, potem glasujemo. Poročevalčev uh, eh, amantma 1A, uh, eh, 1R, kdo je za? Proti? Sprejeto? S tem je amantma 1 brezpredmeten. Sedaj pa predlagam, da glasujemo v svežnju za amantmaje 2 in 3, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amantma štiri, poročevalec podpira ta amantma oziroma je njegov, kdo je za, proti. Sprejeto. Amantma pet, poročevalec je proti, kdo je za, proti. Zavrnjeno. V svežnju amantma 6, 7, 8 in 9, kdo je za? Proti. Sprejeto. Amantma 10. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Amantma poročevalca 11. R. Kdo je za? Poročevalec želi besedo. Je želel insistirati na tem naj ustrajam pri tem amandmaju. Tukaj gre za pristop do mednarodne trgovine. V komisiji smo našli dogovor eh, s predlogom gospoda Gebanova, da bi torej se naj zaščitili pred nepošteno konkurenco, istočasno pa seveda spodbujali prost pretok, kadarkoli je to konstruktivno in potrebno. In tukaj imam predlog grških prijateljev, ki predlagajo odločno liberalizacijo pomorskih storitev in to je nasprotno s tem, kar smo našli na Malti. Tako da sem potem samo skušal razširiti področje uporabe, skušal pa samo hraniti politično ravnovesje, ki smo ga dosegli v komisiji. Okay, thank you for the... Dobro, hvala za to pojasnilo. Glasujemo o amantmaju 11R. Ta torej sedaj pokriva amantma 11, 12 in 13. Kdo je za amantma 11 R? Proti? To bomo preverili elektronsko. can we close the vote? Not yet. Konec glasovanja, oziroma še ne. Okay, now we can close. Tako sedaj pa lahko zaključimo z glasovanjem. Večina je za. Sprejeta. 11, 12 in 13 so brezpredmetni. Glasovanje v svežnju o 14 in 15, kdo je za? Proti. sprejeto. Amandma šestnajst je bil umaknjen, tako da se z njim več ni treba ukvarjati. Amandma sedemnajst, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma osemnajst, za? Proti? sprejeto. Amandma 19R, poročevalca, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 19 je brezpredmeten. Amandma 20, kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 21 za? Proti? sprejeto. Amantma 22, R, amantma poročevalca. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amantma 22 je brezpredmeten. Amantma 23, poročevalec je proti. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno predlagam glasovanje v svežnju od amandmaja 24 do 31. Glasujemo o vseh teh amandmajih. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 32. Kdo je za? Proti? Sprejeto amantma poročevalca 33R, ki pokriva amantmaje 33 in 34. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amantmaji 33 in 34 so brezpredmetni. Amantma 35. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Glasovanje v svežnju. 36 do 42, kdo je za, proti. Vsi amantmaji so sprejeti. Amantma poročevalca. 43 r, kdo je za, proti. Sprejeto. Amantma 43 je brezpredmeten. Amandma 44. R. Se pravi amandma poročevalca. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 44 in 45 brezpredmetna. Poro, eh, amandma poročevalca 46. R. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandmaji 46 in 47 so brezpredmetni in to je to. glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Kdo je za? Proti? En glas proti, vzdržani. Mnenje je sprejeto z veliko večino. Čestitamo poročevalcu. Right, let's take the next opinion. Tako sedaj pa naslednje mnenje. Upravljanje na več ravnih in medsektorsko sodelovanje za boj proti energetski revščini z nami je Kata Tuto, ki bo podala predstavitev mnenja. Hvala lepa za besedo. Držala se bom eh, časa za govor, zahvaljujem se vam za to priložnost. Veliko govorimo o energetski ki tranziciji, ampak bolj malo govorimo o tem, kdo bo plačal ceno te tranzicije. Več kot 50 milijonov evropejcev ima vsako zimo težave z eh, ogrevanjem domov, z plačevanjem računov. Več kot 18 milijonov evropejcev živi v nezdravih domovih, v neizoli, neizoliranih domovih, v ulažnih domovih in tako naprej. Namen tega mnenja je, da razmislimo o tem, kaj lahko naredijo mesta, lokalne skupnosti, občine. Lokalne vlade se samo počasi in uh, obotavljajoče lotijo problema energetske revščine. Kaj lahko naredimo mi kot župani in lokalni predstavniki? Mi lahko laže identificiramo te ranljive uh, potrošnike, vemo, kdo so. Razumeti moramo, da to ni samo socialno vprašanje. Glavni vzrok za energetsko revščino so nizki dohodki, eh, visoke cene in pa slabo stanje neizoliranih domov. Ponavadi o tem govorimo kot o socialnem problemu, ampak to ni samo socialni problem, to je tudi okoljski problem. Razmislite o ljudeh, ki v svojih domovih sežigajo smeti, zato da bi jih ogreli. To je tudi zdravstveno vprašanje, družbeno vprašanje, gospodarsko vprašanje, zato se ga moramo uh, lotiti holistično. Eh, vsi verjetno poznate konvencijo županov, gibanje županov, ki so se zavezali podnebnim ciljem. Konvencija županov je sedaj zastavila boj proti energetski revščini kot svoj tretji steber. Če ste lokalni predstavniki, če kot župani želite vstopiti v to skupino, če se želite boriti proti energetski revščini, če želite z nami podeliti svoje izkušnje, če se želite naučiti od drugih mest, potem se prosim privoš, eh, pridružite tej eh, konvenciji županov. Na ta način boste lahko izmenjavali dobre primere in našli dobro metodologijo za identificiranje energetsko revnih. In prosim, uporabite tudi opazovalno mesto za energetsko eh, revščino. Oni vam lahko dajo na voljo podatke, ki vam bodo lahko potem pomagali pri svojem delu. Torej, vi imate vašo dožnost v zvezi s tem. Na ta način boste lahko vsem državljanom pomagali, da bodo lahko živeli v zdravih domovih, ki jih bodo lahko ali ogrevali ali ohlajevali. Eh, prav tako pa boste s tem prevzeli, boste postali pomemben deležnik, ko gre za energetska vprašanja. Hvala lepa in hvala lepa za vse vaše amantmaje. Hvala lepa, hvala lepa, da ste nas spomnili na to, da imamo vsi svoje dožnosti in da lahko ukrepamo ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem? Izvolite. Uh, en dank u, uh, mevrouw Tutu, voor dit, uh, dit advies, wat inderdaad de rol uh, bij ons als lokale uh, overheid. Hvala lepa, gospod Tutu, za to mnenje. Res je, da imamo to vlogo in odgovornost kot lokalne in regionalne oblasti. Jasno je, da energetska revščina v Evropi ne obstaja samo zaradi nizkih dohodkov. Treba je poskrbeti za to, da bodo domovi dobro izolirani, domovi morajo postati bolj energetsko varčni. Morda bi lahko poskrbeli tudi za izgradnjo večjih pasivnih hiš. Lokalni organi lahko tukaj odigrajo pomembno vlogo, tako da podpiram poziv poročevalke. Gospod Gabor je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi sam bi želel izpostaviti nek problem. In sicer Vsak bogataš ima v svoji dnevni sobi ognišče. To je za njih vprašanje luksusa. No, ampak eh, revni ljudje pa ne morejo ogrevati svojih domov. Številni ljudje, ki živijo v revnih, eh, revnih območjih z trdnimi odpadki, ogrevajo svoje domove, tako da je kakovost zraka včasih slabša v manjših vasih kot pa v velikih mestih. Potrebujemo tehnološko, tehnološko tranzicijo za tiste, ki trpijo zaradi energetske revščine. In to nas privede do naslednjega problema. Če uporabljamo les za izgorevanje, potem ni dovolj lesa za lokalne prebivalce v lokalnih vaseh. Tudi njim moramo pomagati. Hvala lepa in gos naslednji gospod Karajanis. Hristobara Boligire Prodre. In je mija polika lignomodoti sjavoti sinadelfom prebi napomenuti Simera Milan. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici za mnenje in ga podpiram. Tukaj govorimo o energetski revščini, do katere prihaja tudi zaradi socialnih razlik. Ukrepati je treba. v Evropi imamo bogate in revne. Bogati onesnažujejo zaradi svojih prevelikih domov, prevelikih uh, avtomobilov, prevelikih uh, bazenov in tako naprej. Revni pa trpijo in ne morejo niti ustrezno ohladiti ali ogreti svojih domov. Tudi nimajo na voljo dovolj lesa. S tem problemom se bomo morali spopasti. Hkrati pa je treba spodbujati osveščenost glede okolja za mlade in stare. To mora postati del vsakodnevnega življenja. Hvala lepa. Tako sedaj pa lahko začnemo glasovati. Začenjamo pri amandmaju 1. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma poročevalke 2R. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Amandma 2 je brezpredmeten. V svežnju od 3 do 7, kdo je za, proti. Vsi amandmaji so sprejeti. Amandma poročevalke 8R, kdo je za, proti. Sprejeto. Amandma 9, kdo je za, proti. Proti. Amahma deset za, proti, sprejeto. Amahma enajst za, proti, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem mnenju. Kdo je za? Proti. Vzdržani soglasno sprejeto. Čestitamo poročevalki. Okay, uh, Commissioner Canette and komisar Kanete in eh, Karl Heinz Lamberts bosta prišla čez nekaj trenutkov, tako da eh, prekinjamo sejo za par minut, potem pa bo nadaljeval Karl Heinz Lamberts.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

Dragi kolegi in kolegice, ponovno začenjamo z našo sejo. Spoštovani gospod komisar, najprej bi se vam rad iz srca zahvalil, da ste prišli k nam ponovno danes. Vesel sem, da smo v zadnjih petih letih odlično sodelovali. Zahvaljujem se vam za to, da ste bili vedno na voljo našemu odboru regiji in to sodelovanje se je pokazalo na številnih eh, dogodkih ob različnih priložnostih, ko smo se trudili izboljšati podnebno in energetsko politiko Evropske unije. Veliko veselje mi je, da ste danes spet z nami. Danes boste eh, povedali, kakšnih je bilo teh pet let in kako bomo delovali v prihodnje, ko bo nastopila nova Evropska komisija, pa tudi nov parlament in eh, naš odbor, ki bo z obema še vedno sodeloval. Prejšnji teden je Evropska komisija objavila eh, projekcijo nacionalnih načrtov in prosila države članice naj povečajo svoje ambicije na podnebnem področju. Kot vidimo, je pred nami še dolga pot da bomo dosegli cilje do leta 2030 in izgradili tudi strategijo na dolgi rok, da pridemo do podnebne neutralnosti v Evropski uniji. To bomo dosegli samo, če bomo imeli dialog na vseh vladnih ravneh eh, in če bomo sodelovali tudi z državljani in drugimi zadevnimi akteri. Evropski odbor regij se je zavezal ciljem pariškega sporazuma. Imeli bomo tudi pogajanja, ki zdaj potekajo v Bonu pred naslednjim uh, podnebnim vrhom. Pripravljamo se namreč na COP25. Evropska unija želi biti kos izzivom, želi izpolniti svoje ambicije, želi pa biti tudi vodila na svetovnem področju z neko um, daljnosežno vizijo. In eh, to vizijo naš odbor seveda že dolgo časa podpira. Mi cenimo, gospod komisar, eh, vašo vlogo pri vseh teh prizadevanjih. Naša mesta in regije se na dnevni ravni bojujejo proti učinkom podnebnih sprememb. In eh, vse to lahko ocenimo tudi po zaslugi konvencije županov. To je eh, pobuda, ki jo je treba še razširiti do leta 2030. Lokalne oblasti eh, so v prvi liniji in se prve odzivajo na zahteve državljanov po bolj trajnostni Evropi. Lokalne in regionalne oblasti pa potrebujejo tudi ambiciozen zakonodajni okvir, ki bo upošteval njihove dobre prakse, izkušnje, pa tudi ovire in potrebe ter mm, specifične ranljivosti posameznih regij potrebujemo tudi ustrezen proračunski okvir, zato da bomo lahko izvajali dejavnosti za podnebje. In uh, veliko veselje nam je, da bomo danes o tem razpravljali skupaj z vami. In zato vam kar takoj predajam besedo, spoštovani komisar. Dragi predsednik Lambert, dragi poročevalci, dragi kolegi, najlepša hvala za to, ker ste me povabili danes sem, da bomo nadaljevali s konstruktivnim dialogom o podnebnih temah. Bližamo se koncu mandata te komisije in eh, znašli smo se v ključnem trenutku. Zdaj moramo um, začeti z um, odločnimi ukrepi. Potreba potem je zdaj jasnejša kot kdajkoli prej. Treba se bo tudi prilagoditi škodljivim posledicam podnebnih sprememb. Evropski državljani vsi priznavajo um, potrebo po delovanju. To so pokazali tudi nedavni podnebni protesti. In mi moramo nujno ukrepati, upoštevati pa je treba tudi željo državljanov, da pri tem sodelujejo. V tem kontekstu je vloga odbora regij ključnega pomena. Lokalni in regionalni akteri eh, so pomemben most med ravnjo odločanja na evropski ravni in pa eh, dnevnimi dejavnostmi državljanov. Eh, čestitati želim lokalnim predstavnikom. Eh, za pomembno delo na področju podnebja, industrije in trajnostnega razvoja. Eh, pobude, kot je konvencija županov, lahko k temu veliko prispevajo. Eh, pomembno je tudi ukrepanje na več ravneh za doseganje podnebnih ciljev. In eh, konvencija eh, županov in odbor regije bo sta gotovo bistveno prispevala tudi k oblikovanju zakonodaje do leta 2030 in k doseganju ciljev do leta 2030. To je največja pobuda eh, županov mest in vasi, v kateri sodelujejo tudi različne podnebne agencije. 9000 županov je danes podpisalo to konvencijo, več kot 1500 mest že sodeluje in mi število še vedno raste. Spodbujam vas, da izkoristite vsako priložnost, da prepričate tudi druga mesta in župane, da se pridružijo tej konvenciji. Ne boste presenečeni, če vam eh, povem, da eh, so regionalni in lokalni eh, akteri že veliko dosegli. Veliko regij in mest je postavilo bolj ambiciozne cilje do leta 2030 kot pa nacionalne vlade in to je odlično, eh, ker gre tudi za spoštovanje pravil notranjega trga. V 21 državah, eh, članicah in sedmih omenjih regijah eh, mesta že sodelujejo in so si zastavila ambiciozne cilje. To kaže, kako eh, zelo pomembna so postala podnebna ukrepanja. Eh, imamo eh, inovacijska središča v mestih. Mesta ponujajo tudi izvedljive in stroškovno učinkovite rešitve za ukrepanje proti podnebnim spremembam. Poleg tega pa je tam tudi veliko ljudi, veliko sredstev in zato tudi več tveganj. Eh, pogosto se podnebna ranljivost in pa socioekonomska ranljivost pokrivata in zato je treba upoštevati tudi prilagajanje podnebnim spremembam pri načrtovanju mest. V tem kontekstu bi rad omenil tudi številne druge pobude. Naprimer, glede energetske revščine, potem uh, premogovne regije v prehodu, potem otoki čiste energije. Želimo se ukvarjati predvsem z deli populacije, ki se soočajo eh, z največjimi spremembami. Želimo si deliti izkušnje, širiti boljše prakse in na ta način lahko tudi eh, prispevamo evropsko dodano vrednost in poskrbimo, da nobena regija ne ostane zadaj. Vendar pa se potem ne. Eh, podnebne spremembe ne kažejo samo v mestih, kažejo se v vseh regijah, tako podeželskih kot mestnih. In lokalne eh, skupnosti po Evropi morajo in lahko sodelujejo. Mm, treba je doseči ničelne emisije toplogrednih plinov do leta 2050, kot si je zastavila komisija. In zato bo potrebno ukrepanje v vseh sektorjih, eh, zato da ne pustimo nikogar zadaj. Poleg tega je treba zagotoviti prehode v sistemih na področju energije in industrije, načrtovanje, pri načrtovanju zemlišč, pri ekosistemih, pri načrtovanju infrastrukture in tako naprej. Poleg tega pa ne gre tukaj samo za odzivanje na izzive, ampak tudi za sprejemanje novih priložnosti. To bo zelo pomembno za državljane, ker bomo s tem ustvarili tudi čistejša delovna mesta. Vloga regionalnih in lokalnih oblasti se tudi priznava v pariškem sporazumu. Eh, vsi moramo okrepiti svoja eh, prizadevanja za to, da zmanjšamo emisije in okrepimo sodelovanje. Rad bi spomnil na dejavnosti, ki so bile sprejete že na evropski ravni, zato da se na trajnosten način eh, in stroškovno učinkovit način zmanjšajo emisije. Mi smo prvo večje gospodarstvo, ki je vzpostavilo zakonodajen okvir za to, eh, da se dosežejo cilji iz pariškega sporazuma. Zastavili smo si tudi ambiciozne cilje do leta 2030. Potem, glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov, smo si zastavili eh, pomembne cilje in ustvarili smo um, edinstven sistem boja proti podnebnim spremembam. Na ta način bomo zagotovili, da bo do Evropska unija in države članice skupaj načrtovali prihodne dejavnosti in si prizadevali za cilje do leta 2030. Eh, želimo si prehoda na eh, klimatsko neutralno eh, gospodarstvo. Mm, to pa mora biti tudi ugodno za investitorje. Države članice morajo vzpostaviti integrirane nacionalne. Eh, načrte za energetiko in podnebje od leta 2021 do 2030, tako da bodo cilji do leta 2030 doseženi. Vse države članice so že poslale svoje usnutke načrtov, prejšnji teden pa je komisija. Um, tudi objavila pregled teh eh, nacionalnih načrtov. To je prvi korak. Eh, za doseganje ciljev do leta 2030 na evropski ravni. Naša splošna ocena eh, načrtov je pozitivna, ampak še vedno obstaja veliko prostora za izboljšave in to se odraža tudi v priporočilih, ki jih je komisija pripravila. Kje pa smo trenutno? Dobre novice so, da je splošno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 že ocenjena um, v smeri, da bo doseženo zmanjšanje za 40 odstotkov do leta 2030 uh, v primerjavi z letom 1990. Ampak uh, nismo v vseh sektorjih tako uspešni. Naprimer, pri trgovanju z emisijami bomo dosegli zmanjšanje za 28 odstotkov na mesto 30 odstotkov. Poleg tega um, smo si zastavili cilj obnovljivih virov uh, v deležu 32 odstotkov in pa energetsko učinkovitost uh, eh, 32,5 odstotkov. Pri obnovljivih virih uh, razlika ni tako velika, samo 1,6 odstotka. Pomankljivosti pa obstajajo pri energetski učinkovitosti. Te pomankljivosti znašajo 6 odstotkov in tukaj morajo države članice pospešiti svoje prizadevanja. Države članice imajo zdaj šest mesecev, da zvišajo svoje nacionalne ambicije. In um, analiza komisije in pa njena priporočila bodo državam članicam omogočila, da končajo načrte do konca tega leta. V tem procesu morajo države zagotoviti, da uh, bo tudi javnost imela učinkovite možnosti eh, za sodelovanje pri pripravi načrtov. Ta interakcija bi morala povečati ambicije v končnih načrtih. Eh, morali pa bi na ta način zagotoviti tudi dobre primere in politike, ki jih bomo izvajali v naslednjih desetih letih. Komisija bo tudi spodbujala eh, sodelovanje na vseh ravneh, skušala bo okrepiti sinergije med evropsko ravnjo in regionalnimi in lokalnimi ravnmi. Novembra je komisija predstavila eh, dolgoročno strateško vizijo za klimatsko neutralno gospodarstvo do leta 2050. Tukaj imamo zdaj okvir za um, podnebno politiko, um, s katerim naj bi dosegli pariške cilje. To zadeva vse evropske institucije, nacionalne parlamente, mesta, skupnosti, nevladne organizacije, še posebej pa mlade. Vse pozivamo, da bi sodelovali pri tem, da bo Evropska unija še naprej kazala vodilno vlogo tudi v odnosu do mednarodnih partnerjev. Prejšnji teden je svet razpravljal o predlogu komisije, da si zastavi dolgoročne cilje eh, podnebne politike, torej da bi dosegli eh, neto, ničelne emisije toplogrednih plinov do leta 2050. Veliko držav je že podprlo ta prizadevanja. Štiri države članice so prosile za več časa, zato da bodo lahko razmislile o tem. In svet se bo tega vprašanja ponovno lotil na enem svojih prihodnih zasedanj. Evropska unija mora biti kos tem izzivom. Prvič zato, ker smo cilje že skoraj dosegli. Eh, poleg tega tja prihajamo na pravi način. Komisija predstavila eh, dolgoročno strateško vizijo novembra in takrat smo jasno povedali, da si želimo širše demokratične razprave ki se bo poglobljeno lotila tematik, ki jih imamo na mizi. Države članice pa se bodo vse e, pridružile s svojimi prizadevanji. In mi smo zelo veseli, da je velika večina držav članic že prišla do zaključkov. V nekaterih pa je potrebna še razprava glede e, učinkov takih odločitev. Mislimo, da je to zelo pozitivno. In uh, tudi Evropski svet se osredotoča na ključno vprašanje, kako bomo prišli do cilja, kakšni so pogoji za to, da dosežemo klimatsko neutralnost in da bo to uh, tudi uh, družbeni, gospodarski in okoljski uspeh. To je veliki ziv. Imamo že tehnologije in vire, ampak kako bomo to mobilizirali dovolj hitro in na primeren način, kako bomo zagotovili dovolj spodbud. Mislim, da mora Evropski svet razmisliti o tem. Eh, klimatska neutralnost mora ostati na mizi. In tudi komisija bo še naprej delala eh, na tem, da bo vse skupaj prispevalo k um, stroškovno učinkovitemu prehodu. Želimo si olajšati ta prehod. Mislim, da bi nas to lahko pripeljalo korak naprej eh, do tega, da pripravimo strateško vizijo do leta 2020, kot to od nas zahteva pariški sporazum na mednarodni ravni si zdaj prizadevamo za uh, doseganje ciljev iz Pariza. Imamo tudi nacionalno določene prispevke. In prav v tem trenutku se pogajalci Evropske unije sestajajo z mednarodnimi partnerji v Bonu v okviru podnebne konvencije Združenih narodov. Ti želijo pripraviti tudi smernice za to, kako priti do podnebnih ciljev iz Pariza. imamo tudi um, vrh eh, za podnebno ukrepanje, ki, bi, ki bo potekal septembra v okviru Združenih narodov. Eh, skupaj z nacionalnimi prizadevanji držav članic, skupaj z vsemi akteri, mislim, da lahko še ukrepimo naša prizadevanja. Izvoljeni predstavniki lokalnih regij in mest. Um, so tudi dober primer tega, kako dati eh, dober zgled. Eh, želimo zagotoviti ustrezen eh, prehod in v tem pogledu bo Evropska unija z evropskimi sredstvi še naprej podpirala podnebna prizadevanja. Mm, predlagamo, da se 30 odstotkov investicij v okviru InvestEU nameni podnebnim ciljem. Mi eh, želimo to eh, podporo še ukrepiti v naslednjih letih. Ključnega pomena je tudi finančna podpora. In o tem bo treba razmisliti tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru od leta 2021 do 2027. 30 odstotkov teh sredstev naj bi namenili za podnebno ukrepanje. 320 milijard bi porabili v različnih eh, dejavnostih in ukrepih po Evropi. Mm, želimo si tudi, da bi iz obzorja 2020 eh, 35 odstotkov sredstev šlo za mobilnost in eh, za okolje in podnebje. Potem imamo tudi eh, pametna mesta. Od 5 do 10 milijonov naj bi namenili za ta namen. Na mesto EFSI-ja, torej eh, sklada za strateške naložbe, imamo zdaj Invest EU in kot sem rekel, 30 odstotkov naj bi bilo namenjenih za podnebne cilje. Poleg tega želimo iz programa LIFE eh, nameniti več kot 5 milijard eh, za uh, spodbudo prehoda na čisto energijo. Želimo tudi ukrepe za uh, ustrezen prehod in za lajšanje učinkov podnebnih sprememb. Vesel sem, da govorim tukaj na vašem plenarnem zasedanju. Tudi vaši razmisleki nam bodo pomagali uh, najti najučinkovitejše načine za delo na evropski ravni. Poleg tega je treba priznati tudi eh, raznolikost socialnih, ekonomskih in geografskih dejavnikov po evropskih regijah. Še enkrat več želim eh, povdariti vaše prispevke, se vam zahvaliti eh, za vašo vključenost in upam, da bomo skupaj nadaljevali z dobrim delom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za ta zelo konkreten pregled, celovit pregled razmer. Sedaj pa bomo prisluhnili našim članom. Zelo veliko se vas je javilo besedi. Zaključujem seznam govornikov. Prosim pa, da spoštujete, resnično spoštujete odmeren čas, sicer bomo imeli težave s časovnim razporedom. Že sedaj vas torej prosim, da se držite časa in prosim za razumevanje. Začenjamo s političnimi skupinami. Prvi podpredsednik, najprej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 integriranih energetskih sistemih, je nekaj, kar je zelo pomembno. Naj povem več o tem. Prihajam iz regije, kjer imamo tudi lastne energetske in podnebne cilje. Najprej naj vam čestitam in vašim kolegom za to, da ste poskrbeli za to, da ima Evropa vodilno vlogo na vseh teh področjih v boju proti podnebnim spremembam, pa tudi pri energetskem prehodu. Vedno več ekstremnih vremenskih razmer vidimo po vsej Evropi. Ljudje se seveda zelo zavedajo, da potrebujemo spremembe in to takoj. Potrebno se je lotiti trajnostne politike na področju podnebja in energije. Med svojim delom v Bruslu, pa tudi doma, sem pripravil tri pomembna vprašanja za vas. Cilji EU do leta 2030, to je potrebno sedaj preliti v nacionalne cilje in programe. Ti nacionalni cilji morajo prispevati k podnebnim ciljem EU 2030. Gledati pa moramo tudi že dlje v prihodnost, do 2050. Moramo biti ambiciozni, istočasno pa moramo tudi prisluhniti ljudem in moramo slediti moderni tehnologiji, kako se to uporablja na lokalni ravni. Potrebno je spodbuditi energetski prehod, to je edina možnost, da bomo imeli bolj okoljoprijazno ekonomijo. Drugič, lokalni in regionalni voditelji imajo kar nekaj pomembnih pristojnosti in odgovornosti pri prometnem sektorju, pri gradni stavb. Prav tako pa si moramo zadati za cilj, da bodo ljudje drugače gledali na vse skupaj. Morda bi morali imeti bolj zelena javna naročila. Konc koncev predstavljamo dve tretjini tega sektorja. komisijo in države članice prosimo, da prisluhnejo lokalnim in regionalnim predstavnikom. Kajti potrebno se je identificirati s temi cilji na lokalni in regionalni ravni. Postati moramo tisti, ki prezamemo odgovornost za te cilje. Istočasno pa lahko storimo kaj konkretnega samo na mednarodni ravni. Hvala lepa predsednik prekinja. Spoštovati morate odmereni čas. Hvala lepa za razumevanje. Naslednji pa je kolega Emiliano, prosim. Grazie, komisarju, per la sua prezen. Hvala lepa, komisar, za to, da ste v tem pomembnem trenutku z nami. To je pomemben trenutek ne samo za naš planet, temveč tudi za Evropsko unijo. Podnebje nam vsak dan kaže, kako pomembno je kaj storiti. Po vsej EU imamo težave, zato je potrebno ukrepati na zelo odločen način. Veliki ziv je to. Potrebno je najti nove načine proizvodnje, zato da bomo dejansko lahko še naprej živeli na našem planetu in da bomo poskrbeli za naše otroke in vnuke. Komisija je podala dobra, navodila dobre smernice svojim, svojo dokumentacijo, svojim sprejemanjem zakonodaje. Kažemo, da smo mi vodilni na področju podnebnih sprememb. In to je naša zgodovinska odgovornost. Dobro je, da ste vse to izpostavili in zato smo vam hvaležni. Hvaležni smo vam za jasna navodila, kako nadrevati delo. Sedaj pa moramo poskrbeti za to, da bodo tudi drugi izpolnili svoje naloge in to na vključujoč učinkovit način. Še prav posebno do leta 2030 in potem še naprej 2050. Socialistične progresivne sile v odboru regiji želijo opozoriti na pomemben element boja proti podnebnim spremembam. To moramo videti tudi s prednost z bojem proti neenakostim v Evropi. Želimo si ravnovesja v Evropi. Tega ne smemo zanemariti. Želimo si tudi, da bi Evropski svet deloval soglasno na tem področju. Potrebno je premostiti razdrobljenost, ki jo opažamo. Američani pa od 3. maja pozivajo vlado Trumpa, da ostane administracija dejavna tudi v boju proti ponovim sremenjem po pariškem sporozumu. Seveda, izzivi za lokalne in regionalne organe so veliki. Pripričani smo, da lahko prispevamo veliko k temu, da bomo izboljšali ozaveščenost glede boja proti ponovim spremembam mnenje, o katerem bomo kmalo govorili in ki sem ga pripravil, je zelo pomembno. Prav tako pa tudi mnenje kolegice Karta Tuto. To sta mnenji, ki bosta odločilni, tudi politično, ko govorimo o energetski pravičnosti. Torej, varovanje okolja, ne da bi spodbojali nepošteno konkurenco. Upam, da bo komisija proti koncu mandata in v času prehoda na novo komisijo poskrbela za to, da se bo tej temi še vedno namenjalo veliko pozornosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kietari. Arvoisa komission jäsen. Kollegica. Äskettä... Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, evropske volitve so pokazale, da je potrebno energetski prehod podpreti in da si prebivalstvo to želi. Zdi pa se, da se s tem ne strinjajo vse vlade. Niso vse vlade slišale tega. Štiri države članice so preprečile, da bi dobili podnebno strategijo do leta 2050. Mi, lokalni regionalni organi, tega cilja nimamo že sedaj. Moramo obvladovati podnebne izive že sedaj. Investiramo v infrastrukturo. Zato se sprašujem, mar bomo res še vedno čakali na države članice in se ne odzvali, zakaj že sedaj regijam in lokalnim skupnostim ne dajemo vloge, ki jo potrebujejo, ki jo morajo izvajati. To je vprašanje tudi za vas, gospod komisar. COP25 v Čilu je pred nami, pa tudi podnebna konferenca v ZDA. Pa še vedno nimamo torej pogodbe na ravni EU. To pomeni, da nimamo dobrega pogajalskega izhodišča, ker nimamo mandata. Poleg tega smo morali našo delegacijo omejiti, ker je ta kop izven EU. Če ne bomo ukrepali, če delegacija Evropske unije ne bo imela predstavnikov regij in lokalnih skupnosti, kako pa lahko kot komisar zagotovite to, da da nam bo resnično uspelo, da bomo resnično zagotovili, da so ukrepi nujni. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kupo. Uh, Kam gremo? Trenutno gremo temu, da bi se temperatura dvignila za 3,5 stopinje z vsemi nacionalnimi ukrepi. To pomeni poplavljena mesta, to pomeni, da bo velik del sveta neprimeren za naselitev, to pomeni, da ne bo pridelka, to pomeni množično priseljevanje. Naši načrti za boj proti podnebnim spremembam so slabi. Spodletelo nam bo. Ni dovolj ambicije, da storimo to, kar je potrebno. Gotovo ni dovolj ambicioznosti, da bi zadovoljili milijone prebivalcev, ki si želijo več ukrepov. Proces COP vidi več, vedno večjo vlogo za lokalne in regionalne skupnosti. Mi, kot odbor regiji, si želimo podati lokalni prispevek. To je podprl Evropski parlament, to so podprle tudi druge organizacije po svetu. In dosegli smo nekaj napredka med postopkom COP. Sedaj imamo zapisano tudi to, da moramo obravnavati tudi lokalne in regionalne prispevke pri nacionalnih prispevkih, ampak zaenkrat še ni bilo nobenega stika strani vlade Združenega kraljestva. Mislim, da so zaposleni z drugimi stvarmi. V Združenem kraljestvu se veliko govori o tem, da nekateri lokalni in regionalni organi pravijo, da IPCC tako pomeni, da je potrebno še bolj natančno in odločno ukrepati. Nismo bili vključeni v nacionalne energetske načrte, niso se posvetovali z nami, tako da te neke nujnosti ni, če bomo sedaj čakali, bomo končali kot dinozauri. Hvala lepa, kolega Vlasak. Važeni pane komisarji. Spoštovani gospod komisar dovolite mi, da to priložnost izkoristim za to, da spregovorim o energetskem prehodu v regijah, ki so odvisne od fosilnih goriv. Zelo sem vesel, da smo dobili finančno podporo strani Evropske unije za naš prehod, naprimer tudi za vodarske platforme. To je nekaj, kar nam lahko pomeni izvedbo pilotnih projektov tudi na češkem, pa tudi na polskem in na slovaškem. Upam, da se bo ta pobuda nadaljevala in da jo bomo tudi finančno ustrezno podprli. Glede na naš energetski portfelj, potrebujemo finančno pomoč, še prav posebno v vzhodnji, jugovzhodni in srednji Evropi. Če si ogledamo ekonomsko rast v tem delu Evrope, potem vidimo, da je premog zelo pomemben dejavnik. To je, bil, to je bilo gonilo naše ekonomije. Enako kot je bilo na zahodu Evrope med industrijsko revolucijo. Kar nekaj stoletij je v Ostravi, v Valoniji, v Severni Angliji, premog bil prva surovina. Visoko kakovostni črni premog je bil zelo pomemben. V 20. stoletju pa je prišlo do zmanjševanja proizvodne premoga in to je vodilo do socialnih težav in visoke brezposobnosti. Premog, nam je pomagal zakonom gospodarstva, potem pa, ko premoga ni bilo več, so te regije izgubile svoj pomen. Kakovo zraka se je v ostrovi Manchesteru in Šelerva izboljšala, ampak veliko ljudi je izgubilo delovna mesta in so postali odvisni od socialne pomoči. Winston Churchill je nekoč dejal, da tisti, ki se ne učijo iz zgodovine, so obsojeni, da bodo napake ponavljali. EU se mora še kaj naučiti, še vedno je 240 tisoč delovnih mest, ki so neposredno povezane s premogom. Če se ne bomo kaj naučili iz zgodovine, potem bodo ta delovna mesta, večina jih je v regijah, ki so revnejše, ogrožena. Če bi pred 2040 zaprli nekatere rudnike, bi izgubili ogromno delovnih mest, zahvaljujoč restrukturiranju in finančni pomoči za ta področja, lahko kaj storimo, lahko jim pomagamo, da bomo tako nadaljevali. Marko Markula. Arvojsa pojejohtaja, arvojsa eh, komisar. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovani gospod komisar, najprej hvala, da ste izpostavili regionalno raven v vašem govoru podoben govor smo slišali tudi včeraj, Jurkija Katajnana. Element iz vašega govora pa, me, pa mi manjka, tega nisem slišal. Veliko moramo storiti na regionalni in lokalni ravni, da bodo predstavniki le teh ravni so udeleženi pri sprejemanju odločitev. Da bodo so udeleženi pri sprejemanju odločitev in izvajanje odločitev. Tukaj vidite 350 predstavnikov lokalne regionalne ravni in vsi imamo možnost podpreti te ukrepe. Če želimo pripraviti dober model za evropsko, evropsko raven, ko bodo vsi imeli občutek, da so vključeni v to, bo to potem ustrezalo tudi globalni ravni, ampak samo na ta način………']![ lahko to potem tudi dosežemo, le tako lahko pokažemo napredek. V odboru Erigi smo si ogledali nove predloge komisije, prisluhnili smo strokovnjakom, pripravljeni smo storiti več, pripravljeni smo doseči napredek pri izvajanju teh ukrepov. Komisija, na primer, je izpostavila, da vse države članice sedaj morajo pripraviti nacionalne podnebne in energetske načrte. Brez sankcij, brez ukrepov za regionalno in lokalno raven ne bo šlo. Tukaj ni dovolj rezultatov. Kaj lahko storimo? V naših mestih regijah moramo pripraviti te načrte in jih potem poslati komisiji, pa tudi vladam, ki morajo biti postavljene pod pritisk, da bodo izvedle te ukrepe. Še nekaj. Danes, ko sem zapisal članek za velik, za pomemben finski časopis, sem dejal, da je moramo imeti dobro partnerstvo, tako na lokalni kot evropski ravni. Potrebujemo skupnostne pobude, tudi finska vlada, finsko predsedstvo pa mora pokazati, kaj pomeni cilj premogovne neutralnosti do 2035 na finskem. Moje mesto imamo sedaj bolj strok načrt, rok, ampak skupaj bomo skušali doseči napredek na veliko področje. Hvala. Še 16 vas je ostalo. Sedaj imate še minuto časa do vsakega. Naj vam povem, da morate to resnično spoštovati, kajti sicer bo prišlo do težav, časovno gledano za ostanek našega zasedanja prvi v tej zadn, prva v tem zadnjem krogu je kolegica Tutu. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Skušala se bom držati minute govora. Govorimo o energetskem prehodu, govorimo o ambicioznih ciljih in to me spominja na vlak, ki ima lokomotivo spredaj, potem pa vagone zadaj, ki pa ne zmorejo voziti tako hitro kot lokomotiva. In puščamo vagone za sabo enega za drugim. Enako velja tudi za 50 milijonov evropejcev, ki imajo težave s plačevanjem računov za ogrevanje. Lahko seveda govorimo otrokom, da imamo ambicije, da morajo imeti ambicije, morajo imeti sanje, ampak če ne bomo storili kaj na tem področju, ne bo nič. Potrebno je seveda govoriti tudi o vseživljenjskem izobraževanju, o odličnih službah. Ampak prave sanje niso postati znanstvenik, temveč živeti v toplem domu, imeti hrano na mizi. Milijone ljudi tega nima. Ne samo na mađarskem, tudi druge. Energetska revščina, no. predsednik prekinja, sedaj pa naslednji, prosim. Panie komisarzu, dziękuję za inspirujące e, Gospod komisar, vaš govor se mi je zdel zelo navdihujoč. Osredotočil se bom na dve najpomembnejši točki v tej svoji minuti govora. Želel bi govoriti o ulogi lokalnih skupnosti, ki so v stiku z našimi državljani. Eh, mi bi morali prevzeti lastništvo nad eh, energetsko tranzicijo in zaščito podnebja. Jaz predstavljam regijo Loč, to je ena izmed največjih premogovniških regij v Evropi in mi eh, razumemo, kakšna je realnost. Jasno nam je, da bo treba znižati emisije CO2, predvsem v luči obzorja 2050. Prav tako moramo znižati proizvodnjo lignita v regiji Velhatu. In to je seveda velik izjiv, kaj ti celotna regija temeli na tej industriji, naša energija temeli na tem. Govorimo o 400 milijonih evrov podpore premogovniškim regijam. Tukaj treba poskrbeti za tranzicijo. Hvala lepa. Sem župan Kluža na Poke, drugega največjega mesta v Romuniji. Naše mesto je zelo angažirano, doseči želimo zeleno mobilnost do leta 2025. Do 2025 mora naš javni promet postati um, na električni pogon. Um, zastavili smo si podnebne cilje do leta 2050. Kako jih doseči? Jaz menim, da moramo prvič izboljšati komunikacijo za našimi državljani. Ona, oni morajo biti na naši strani, kajti podnebno neutralna Evropa ni samo stvar elite. To bi moralo postati del vsakodnevnega življenja. Zato pa je potrebna tudi uh, komunikacija z ljudmi. Uh, Nekateri ste rekli, eh, kajenju se lahko izognemo eh, nečistemu zraku, pa ne in to je res. Potem prihajam iz nekdanje vzhodne Evrope, tukaj je treba eh, močno poskrbeti za obnovo zastarelih in energetsko slabo učinkovitih zgradb. Spoštovanje komisar Kanjete. Pozdravljam za Eh, pozdravljam pobudo komisije za čisti zrak za vse. Dobra je tudi podnebna strategija do leta 2050. Treba je še okrepiti boj proti podnebnim spremembam. To je nujno potrebno. Prepričana sem, da regije in mesta potrebujejo Evropsko unijo, ki lahko ponudi ambiciozen eh, okvir z inštrumenti spodbude za transformacijo in za ambiciozno zakonodajo zakonodajo. Eh, cilj oglične neutralnosti moramo izpolniti do leta 2050. Obžalujem dejstvo, da se svet prejšnji teden ni uspel dogovoriti o tem. Od nove komisije pričakujem pobudo za uh, emisije CO2. Uh, eh, prav tako pa moramo pri vsakršnem obdavčevanju emisij poskrbeti za to, da bo to tudi socialno uravnoteženo. Sjage, teha, komisar. Eh, spoštovani komisar, kolegi in kolegice, vesela sem, da lahko danes razpravljamo o temi, ki je zelo pomembna tudi v moji regiji in zlasti med uh, mladimi ljudmi. Jaz prihajam iz avstrijske regije z 1,2 milijona prebivalcev, smo raziskovalno intenzivna regija in stavimo predvsem na zeleno tehnologijo. Moja regija je za 1,2 milijona prebivalcev verjetno premajhna za to, da bi zaustavila podnebne spremembe. Smo pa definitivno dovolj veliki za to, da bi ponudili nekatere inovativne rešitve in tehnologijo. Z rešitvami iz moje regije lahko letno prihranimo 450 tisoč ton. Uh, emisij CO2, eh, kar je več, kar moja regija v celotnem letu proizvede. To pomeni, da lahko tudi majhne regije pomembno prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Potem še nekaj. Gospodarski razvoj in podnebne spremembe niso protislovje. To lahko povežemo. Eh, ko gre za zeleno tehnologijo, bi lahko povečali število delovnih mest in pa dobiček iz tega sektorja. Hvala lepa. Naslednji govornik je kolega Rosi. signor presidente signor commissario voglio congratularmi anch'io per i passi avanti in tema di economia circolare. <clears throat> Hvala. Komisarju čestitam za napredek, ki ga je dosežel pri krožnem gospodarstvu. Številne regije spoštujejo evropske uredbe in direktive, pravzaprav se nekateri gibljamo še hitreje kot nacionalne vlade. V naši regiji imamo 80 odstotkov eh, odpadkov recikliranih, oziroma to je naš cilj do leta 2030. Želimo zmanjšati količino odpadkov, ki gre na odlagališča, ki gredo na odlagališča. Želimo biti tudi oglično neutralna regija. Naslednji korak bo prepoved uporabe plastike No, seveda pa je zato potrebna tudi dobra komunikacija z državljani. Tukaj moramo spregovoriti glasneje, naši državljani, predvsem mladi ljudje, so pravzaprav sedaj pred politiki. Sedaj pa kolega Markis. Grazie, presidente. Signor commissario, sottolineo, che tra le aree più vulnerabili. Hvala lepa. Med najbolj ranljivimi območji so ravno visokogorska območja. Ta območja potrebujejo specifične politike, kaj ti državljanom lahko ponudijo velike koristi. Govorim predvsem o vodnih in gozdnih virov. Aosta oskrbuje 1,6 milijonov ljudi z vodo in to velja tudi za druge ekosisteme, ki so pomembne za nižja območja. Mi smo pomembni tudi za preprečevanje taljenja območij za permafrostom. Gorska območja pa ne morejo sama prevzeti stroškov za zmanjševanje tvekan in za blažitev podnebnih sprememb. V novem finančnem okviru je bilo za te namene namenjenih nekaj več sredstev, ampak to ni dovolj za varstvo podnebja v okviru konsolidiranih regionalnih eh, programov. Gospod komisar, ali se vam ne zdi, da bi morali bolje upoštevati tudi visokogorsko območje? Gospod Lema. Mikrofon za tolmača, prosim. Stehen vielleicht die modernsten, die effizientesten und saubersten braunkohlekraftwerke. Dennoch werden wir eh, Tudi če so nekateri premogovniki energetsko učinkoviti, jih bomo morali zaustaviti do leta 2038 za to, da bi lahko upoštevali podnebno politiko Evropske unije. Zaradi tega bo regija izgubila na tisoče delovnih mest. To so dobro plačana delovna mesta. No, zato, da bi se lažje soočili s tem problemom, smo vzpostavili strukturno skupino, kjer uh, zastopniki premogovnikov in lokalnih skupnosti skušajo doseči nek lažji prehod z usmerjenimi investicijami v izobraževanje, v, v, v inovacije, bi naj. Uh, poskrbeli za visoko kvalificirana delovna mesta v naši regiji, tako da ljudje naše regije ne bodo zapuščali. Verjamem v to, da potrebujemo evropske finančne spodbude za to, da bi omogočili takšno tranzicijo regiji. Upam, da bodo premogovniške regije dobile pomoč in da ne bodo prepuščene same sebi. Hvala lepa, naslednji je Viktor Sigel. Klimawandel ist nicht nur. Podnebne spremembe niso postale pomembna tema samo zaradi globalnih protestov Friday for Future. Treba je uh, pozdraviti podnebne cilje Evropske unije do leta 2030. V razpravi o doseganju ciljev pa pogosto pa se lokalno raven pre, pogosto pušča ob strani. Eh, no, eh, mi imamo sedaj tudi možnost preverjanja spoštovanja načela eh, subsidijarnosti in mi to dobro izkoriščamo, kaj ti lokalne organe bi morali vključiti v to. Odbor regij je sedaj uvedel tudi možnost spoštovanja zakonodaje v regijah in mestih. Ta mehanizem bi morali v odboru regij bolje izkoriščati koristiti. Pomembno je, da se regionalno raven vključi v sprejemanje odločitev na področju podnebnih sprememb, pa tudi naša mnenja bi morala biti bolje upoštevana. Pik. Gospod Kalabik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Čestitam komisiji za vsa prizadevanja, za to, da bi izpolnila zaveze, ki jih je sprejela, predvsem, ko gre za podnebne spremembe in ko gre za cilje do leta 2050. Jasno je, da imamo regije tukaj bistveno vlogo predvsem v eh, perifernih eh, državah, kot je Španija. No, zato pa seveda potrebujemo ustrezno financiranje in spodbude. Samo na ta način se bomo lahko soočili z velikimi izzivi in bomo lahko preprečili socialne posledice ter poskrbeli za to, da nihče ne bo ostal ob strani. Energetska tranzicija in boj proti podnebnim spremembam niso samo vprašanje pravičnosti in zaščite okolja, to je tudi vprašanje varnosti in preživetja oseb. Nekatere so cone so izredno ranljive, govorim recimo o sredozemlju. Tam je vedno več ekstremnih pojavov, sedaj imamo velik požar v Taragoni in v tem smislu želim eh, izraziti eh, svojo solidarnost z eh, ekipami, ki se borijo proti ognju in s tamkajšnjim prebivalstvom. Prav tako se je treba izogniti temu, da bi tranzicija ustvarjala še več neenakosti. Hvala lepa, čas vam je iztekel sedaj pa Hetl. Arvoisa komisjon puheenjohtaja Kanjete. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar Kanjete, sama prihajam iz skupine ELS in sem poročevalka za energetska in podnebna vprašanja. Sem mestna svetovalka iz mesta Espo. Tudi gospod Markola je že govoril o tem mestu. Imam naslednje pripombe. Pravzaprav bi morali uvesti neko širšo razumevanje podnebne politike. Politiko moramo prilagoditi podnebnim ciljem iz Pariza in pa ciljem za leto 2030. Regije in mesta so pristojne za 90 odstotkov prilagoditvenih ukrepov in za 70 odstotkov zmanjšan emisij. Evropska unija bi morala sodelovati z lokalnimi in regionalnimi organi. Potrebujemo modre in zelene investicije in inovacije. Želimo si, da bi To bilo upoštevano tudi pri novem finančnem okviru. Koleg eh, Ratislav Trnka. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať výbor. Hvala. Želim se zahvaliti odboru regi in vsem kolegom, ki so prispevali k mnenju o blažitvi podnebnih sprememb. Na Slovaškem so procesi podnebne politike centralizirani na nacionalni ravni. Ta odloča o politiki regij in ne razlikuje med njihovimi specifičnimi potrebami. Tako ne moremo soodločati, ko gre za krožno gospodarstvo, ko gre za eh, zelene in modre investicije in ko gre za trajnostni razvoj. Če nimamo razumne porazdelitve pristojnosti med eh, lokalno in nacionalno raven, bo nemogoče doseči naše cilje. No bi pa izrazil upanje, če bomo strnili moči, se bo ta situacija spremenila.

Komisari šo, so odboru regiji že govorili o tem, kako bi morali najbolje zaščititi podnebje in kako bi lahko najbolje izvajali podnebne ukrepe. No, seveda si mi želimo izvajanja podnebnega sporazuma iz Pariza, vendar pa se to sedaj ne dogaja. Lokalni organi niso krivi za onesnaževanje za onesnaževanje svetovnih morij. Nacionalne vlade so tiste, ki so odgovorne za to onesnaževanje. Mi si želimo čistega okolja v Evropski uniji, seveda pa se to ne sme zgoditi na uh, stroške drugih regij in kontinentov. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Koboh. Köszönöm a szót, egy dologról nem beszéltünk. Hála, gospod predsednik. Zaenkrat smo pozabili na naslednjo temo. Če govorimo o zmanjšanju emisij, kaj pa je potem za jedrsko energijo in da jedrskimi elektrarnami, ki imajo nične emisije? Uh, jedrske elektrarne so pomemben del eh, dobavne verige. Lahko začnemo pri iranskih rudnikih in eh, na drugi strani verige imamo eh, odlagališča za jedrske odpadke. No in tukaj postanejo pomembni lokalni in regionalni organi, kajti to ima velik vpliv na sociogospodarski razvoj regiji. Številni tukaj uh, smo iz regij, kjer obstajajo jedrske elektrarne. Jedrska dediščina je nekaj, o čemer moramo razpravljati. Imamo skupni evropski projekt za upravljanje jedrskih odpadkov. Obstaja tudi delovna skupina nevladne organizacije, ki meri socioekonomski vpliv takšnih je eh, odlagališč. Jaz prihajam iz majhnega mesta, ker želijo um, zgraditi novo elektrarno na uran in novo odlagališče jedrskih odpadkov. Gospod predsednik, ko govorimo o energetskem prehodu v Evropi, je nujno, da imamo pri tem pristop, ki temelji na lokalnih skupnostih in na raziskavah. Jaz prihajam iz Londona. Mislim, da potrebujemo bolj učinkovit promet. Eh, to bi zmanjšalo pritisk na okolje posod po Evropi. Vlade morajo zagotoviti dovolj pravne gotovosti, ne da bi pri tem z administrativnimi bremeni došili inovacije. Potrebujemo obsežen okvir za to, da bodo regionalne in lokalne skupnosti se lahko hitreje prilagodile tehnološkemu napredku. Potrebujemo lokalizacijo. Na ta način bodo lahko podjetja skrbela za inovacije brez eh, prehudih administrativnih bremen. Podnebne spremembe in okolje so nekaj, kjer boste morali EU in eh, Združeno kraljestvo še naprej sodelovati, kljub temu, da bomo oktobra odšli. Veselim se nadaljevanja dialoga na tem in pa drugih pomembnih področjih. In še zadnji Rafael Cataneo. Signor komisarjo, da ministro regionale l'ambiente al e clima della Lombardia. Hvala lepa. Sem regionalni minister v regiji Lombardija. Tudi pri nas se zavedamo pomena podnebnih sprememb. Rečeno je bilo, da so lokalni podnebni ukrepi trikrat eh, toliko učinkoviti kot pa nacionalni ukrepi. Naše regije eh, skrbijo predvsem za energetsko učinkovitost stavb, lahko poskrbimo tudi za prihranke v energiji. To je najcenejši način eh, energetske Eh, tranzicije. Potrebujemo energetsko tranzicijo, potrebujemo učinkovitejše energetske sisteme in eh, razmisliti moramo tudi o inteligentnih števcih, zato da bo vsako gospodinstvo vedelo, koliko energije porabi. Predvsem pa potrebujemo bolj uči energetsko učinkovite stavbe. Hvala. Hvala. Besedo dajem zdaj gospodu komisarju, eh, ki bo moral upraviti veliko nalogo, namreč da bo odgovoril na vse te prispevke. Eh, eh, hvala. Hmm. No, mislim, da vsi, ki ste podali prispevke, ste povedali nekaj pomembnega in vsi ti prispevki gredo tudi v isto smer. Veseli me, da nihče ne dvomi v to, da se je treba lotiti globalnega segrevanja. Vsi se strinjate, da potrebujemo pomembne nacionalne akcijske načrte za ukrepanje in mislim tudi, da potrebujemo dolgoročno vizijo za to, da bomo imeli neko usmeritev do leta 2050. Podnebna politika ni neka kratkoročna politika do naslednjih volitev, ampak je zelo dolgoročna. In znotraj držav, znotraj regiji, znotraj lokalnih svetov zdaj obstaja soglasje, da gremo v isto smer. Eh, tudi ne gre za neko levičarsko ali desničarsko politiko. Podnebna politika presega eh, strankarske delitve. Gre samo zato, da se ehm, zagotovi boljše podnebje in okolje in da se zagotovijo nižji računi za energetiko za ljudi. Mislim, da moramo biti temu zelo predani in moje sporočilo danes je zelo jasno. Globalno segrevanje je realnost. Poročilo IPCC je potrdilo, da se je temperatura že zvišala za eno stopinjo Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Torej v naslednjih 50 letih bo nemogoče eh, doseči podnebne cilje iz pariškega sporazuma, če ne naredimo nič. In zato imamo tudi evropejci eh, pomembne nacionalne porazdelitvene prispevke na globalni ravni. Zelo pomembno je, da ukrepamo, karkoli se bo zgodilo v evropskem političnem programu ali nacionalnih programih, mislim, da usmeritev mora ostati ista. In zato je tudi ključnega pomena eh, to, da se strani tukaj strinjajo, da pri tem sodelujejo tudi regije in mesta in zato jim je treba prisluhne, prisluhniti in jim tudi slediti. Ko bo prišlo do izvajanja politike, bo to treba izvajati na terenu in zato bodo pomembna mesta in regije. Zato je tudi pomembno, da župani in predsedniki regije odigrajo pomembnejšo vlogo pri tem, da bodo prevzeli lastništvo nad politikami in da jih bodo tudi razložili državljanom. Oni bodo morali izvajati spremembe zato, da bomo prišli do uh, energetskih prihrankov. Kar nekaj nalog je še pred nami. To ne bo lahko. Evropska unija. Mm, prevzema tukaj vodilno vlogo. Nismo še prišli do cilja, ampak bomo prišli. Razvili smo strategijo in imamo tudi ambiciozne dolgoročne cilje. Razvijali bomo tudi tehnologije prihodnosti in eh, poskrbeli bomo za energetsko učinkovitost. Energetska učinkovitost, to je nekaj eh, najboljšega. Bolj, ko je energija učinkovita in bolj, ko je čista, več prispevamo uh, k čistemu učinkovitosti v okolju. 300 milijard evrov m, mm, porabimo za fosilna goriva, veliko je tudi subvencij in veliko evropejcev doživi prezgodno smrt zaradi emisij. Izziv, ki je pred nami, je res ogromen. Imamo pa tudi priložnosti. Verjeti moramo v te priložnosti, če Evropska unija ne bo prevzela vodilne vloge, tega ne bo storil nihče. ZDA. E Eh, prav gotovo ne. Oni so celo napovedali, da bodo zapustili pariški sporazum. Prav tako ne Kitajska, ki razvija svoj uh, trg oglika na nacionalni ravni. Oni bodo prišli do uh, viška emisij leta 2030, mi pa bomo do takrat naše emisije že znižali za 45 odstotkov. In vse to zahteva investicije. Uh, To pomeni tudi veliko spremembo v ekonomskem modelu Evropske unije. Gre eh, za eh, model tranzicije, ki eh, je eh, tak, da ga ne moremo potem obrniti. Irreverzibilna tranzicija je to. Po drugi strani pa tudi, če se zauzamemo v tej tranziciji, njeni učinki ne bodo enaki povsod. Na nekaterih območjih eh, bodo ti učinki eh, pomembni, pozitivni, na drugih območjih pa bodo potrebne prilagoditve. Mm, to prilagajanje pa je seveda težavno in zahteva podporo. Težko bo preiti z uh, eh, eh, proizvodne energije iz obnovljivi, iz um, fosilnih goril v večinsko proizvodno energijo iz obnovljivih virov, tam, kjer se uporablja predvsem premog. Potem, uh, da bi prešli uh, v celoti z naših vozil na uh, dizel in benzin, na uh, vozila na vodik in na električna vozila, To bo tudi zahtevna tranzicija in zato je treba pripraviti finančne instrumente, tako da nobena regija ne bo ostala zadaj. Poleg tega je velik problem energetska revščina. Vlade povsod prosimo naj naredijo več za reševanje tega problema. Poleg tega bi morali organizirati tudi široka posvetovanja z javnostjo v zvezi s to temo. Zelo Jasna so mi bila vaša sporočila. Vidim, da želite biti vključeni. In e, že zdaj so mesta in regije pogosto bolj ambiciozna kot pa nacionalne vlade v svojih načrtih. E, najlepša hvala, gospod predsednik. E, vedno mi je v veselje priti k vam v odbor regij. In zelo Resno bom vzel eh, vaše mnenje na to temo in ga tudi vključil v politike. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše sodelovanje. Ah, ça fait maintenant. Ça fait maintenant. Ça fait maintenant. Dragi kolegi, zdaj se bomo lotili zadnjega mnenja za danes. Vse prosim, da ste zelo kratki, ker smo si že nabrali nekaj zamude. In zato besedo kar takoj dajem našemu poročevalcu, gospodu Emiljanu, ki ga tudi vabim eh, k nam za govorniški pult.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 Gospod pripravljalec mnenja, izvolite besedo. Eh, cari... Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, najprej bi se vam želel eh, zahvaliti eh, predvsem vsem tistim, ki so sodelovali z mano pri pripravi tega mnenja. Veliko sem se naučil od svojih sodelavcev, zame je bila to zelo zanimiva izkušnja. In, um, počaščen sem bil, da sem predstavljal odbor regiji pri pripravi tega projekta in poročila. Prvič sem doživel takšno izkušnjo in vsem bom povedal, eh, kako pomembna izkušnja je to in na kakšen način regije prispevajo eh, k temu, da gremo zdaj po neki novi poti. Eh, po poti eh, izgradne čistejšega planeta. Želimo si tudi dobrega, uspešnega gospodarstva, ki bo konkurenčno in ki ne bo vplivalo na gospodarstvo. Um, nujna situacija pri podnebju eh, nas zadeva vse, nihče ni izključen uh, in to je tudi naš cilj, da nihče ne ostane izključen. Uh, v tem smislu sem pripravil to mnenje, ki je bilo potem obogateno z vašimi amandmaji odličnimi amantmaji. Razprava je bila tudi zelo zanimiva in uh, vsi ste pokazali, da uh, želite res prispevati k temu uh, poročilu. Rad bi vam zato povedal naslednje. Podnebne spremembe potrebujejo zdrave politike, ki jih vodi kolektivni interes, izgrajene morajo biti od spodaj na vzgor, eh, torej od lokalne ravni na nacionalno raven in potem na evropsko raven. Eh, na tem, v tem smislu moramo doseči ničelne emisije najkasneje do leta 2050 in evropske regije so pripravljene za ta izziv. Isto lahko rečem tudi za države članice. Um, malo pa obžalujem naslednje, namreč, da je Evropski svet prejšnji teden, um, da ni sprejel teh ciljev soglasno. Uh, v odboru regij oziroma v odboru Envi smo, so tudi govorili o tem že v prejšnjem mandatu, prav tako pri nas in um, sprejeli smo tudi nekaj idej z njihove strani. Pri amandmajih sem. Eh, sodeloval tudi jaz, šest sem jih pripravil sam, eh, zato ker mislim, da prispevajo k boljši berljivosti poročila. Nekatere bom tudi razložil še pred glasovanjem. Dveh amandmajev od 33 ne bom mogel sprejeti, zato ker po mojem mnenju šibijo našo vlogo eh, kolektivnih skupnosti v boju proti podnebnim spremembam. Gre za amandma 6, ki ga predlaga skupina EKR po mojem mnenju tega ne morem sprejeti, zato ker je v nasprotju s prejšnjimi že sprejetimi mnenji našega odbora. Um, kritičen pa sem uh, tudi do nekaterih drugih uh, stvari. Mislim, da moramo predvsem okrepiti naše cilje, ne pa da šibimo strukturo tega mnenja, uh, torej s sprejetjem šestega amandmaja. Potem je tukaj še amandma 28 ki so ga tudi predlagali konzervativci. Tukaj je zapisana vizija, ki je drugačna od tiste, ki je zapisana v poročilu, predvsem, ko gre za zajemanje in shranjevanje oglika. Mi smo prepričani, da mm, shranjevanje oglika lahko poteka tudi na naravne načine, prek ozelenjevanja, prek eh, trajnostne proizvodne ne pa eh, samo prek eh, shranjevanja v podzemlju. In zato sem se odločil, da teh dveh amantmajev ne morem sprejeti. Hvala. Merci beaucoup. Eh. Hvala. Mislim, da tako lahko začnemo z razpravo o amantmajih. Ena R nadomešča amantmaja ena in dva. Kdo je za? Hvala. ki je kont. Proti. Sprejeto. Zdaj predlagam uh, glasovanje v sklopu o amantmajih 3, 4 in 5. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Predlog 6. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Amandma sedem. Uh, poročevalec eh, pravi, da bi 7, 8 in 9 postali brezpredmetni, 7 rok, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 10R, ta nadomešča 10, 11 in 12. Kdo je za, proti, sprejeto. Zdaj pa skupno glasovanje o amandmajih 13 in 14. Kdo je za, proti, sprejeto. 15 za, proti, sprejeto. 16 R, ta nadomešča amandmaja. Amandma je 16, 17 in 18. Imamo pa še ustni kompromis, ki ga vidite zdaj na ekranu. Kdo je za? Nekdo želi besedo, oprostite. Gospod Leman, izvolite. We are, we are, Beatles... Mi v ELS smo proti temu amandmaju poročevalca in smo za amandmaje 16 in 17, gospod Kurc in gospa Honesta, predlagala ta dva amandmaja. Mislim, da pri obdavčevanju gre poročevalec predaleč. Mi potrebujemo socialno sprejemljivo obdavčenje, zato da se izognemo naprimer temu, kar se je zgodilo v Franciji z rumenimi opiči. Moramo delovati z ljudmi, za njih in ne proti njim. Merci beaucoup. Hvala. Kdo je za 16R? Proti. Zavrnjeno tako da moramo glasovati posamezno. 16. Uvodni oziroma začetni 16. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 17. Izvorni. Kdo je za? Proti. Sprejeto. En amandma 18. Kdo je za? Proti. bomo elektronsko preverili. Le vote est clôturé. Konec glasovanja in amandma je bil sprejet. Zdaj pa 19. r. ta nadomešča. Amandma je 19, 20 in 21. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 22. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj smo pri 22. Kdo je za? Oprostite, pravi predsednik zmotil sem se, zdaj smo pri 23. Tukaj imamo tudi en ustni kompromis. Kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Eh, Konec glasovanja in amantma je bil sprejet. 25R, ta je naslednji, oziroma spet se upravičujem, pravi predsednik, eh, ne znajdem se povsem na teh papirjih. 24, kdo je za? Proti, sprejeto. Zdaj pa 25R, ki je nadomešča eh, od 25 do 27, kdo je za? Proti, sprejeto. Amandma 28 za, proti. Bomo glasovali še elektronsko. Le vote est clos. Konec glasovanja. In amandma je bil zavrnjen. Zdaj smo pri amandmaju od 29 do 33, kar eh, vse bi glasovali, o vseh bi glasovali skupaj, če se strinjate. 31. amandma je bil umaknen. Kdo je za? proti, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje, kdo je za, proti, se kdo vzdrži. Mnenje je bilo sprejeto in čestitam poročevalcu in pa njegovi ekipi za odlično delo. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa točke 8 do 11 našega dnevnega reda, to bo zelo hitro. Gre za volite članov predsedstva in gre tudi za nove člane in nadomestne člane odbora regij. Predlagam, da to potrdimo. Vidim, da nihče ne nasprotuje, torej je to potrjeno. Naslednji, naslednje plenarno zasedanje bo 7. 8. 9 oktober in to bo tukaj v tej pokrožni dvorani, imeli bomo tudi teden evropskih regij mest, potem bomo 8. in 9. v stavbi Šalemanje Evropske komisije za ostanek našega dela. Tako, čez nekaj trenutkov pa bomo nadaljevali skupno slovesnostjo v 25. obletnici odbora regij in kongresa lokalnih in regionalnih oblasti sveta Evrope. vem, če je ta odziv, pa je. Tako, za konec tega plenarnega zasedanja, pa naj vas spomnim, da smo se danes zbrali tukaj, zato da bi praznovali skupno prehojeno pot dveh organizacij, ki predstavljata regionalne in lokalne oblasti. Gre za Evropski odbor regij in Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope ta ti dve ustanovi, ki sta temelj demokracije, sta bili spostavljeni leta 1994. Od takrat smo poznali veliko uspehov. Sinergija med delom odbora regije in kongresa sta dovolili, da ukrepimo lokalno demokracijo in avtonomijo in da izboljšamo zakonodajo Evropske unije. Pripravili smo kulturo sodelovanja, skupno vizijo, vsakokrat, ko smo morali braniti vrednote, ki so nam pri srcu, tako enim kot drugim. Skušali smo se kar najbolj izogniti podvajanju dela. Vedno smo skušali poslati skupno sporočilo, ki temelji na enakih vrednotah. Pravna država, demokracija, temeljne pravice, decentralizacija in subsidijarnost. Instituciji sta vse čas iskali najboljšo mešanico med dopolnjevanjem in učinkovitostjo, tudi kar se tiče vpliva in zdrževanja virov. Sodelovanje je dober primer branjenja demokratičnih instrumentov na vseh ravneh upravljanja prav tako pa tudi pravno državo z ukrepi na terenu samem regionalnih in lokalnih organov, ki neposredno izražajo te temeljne vrednote. Lokalne in regionalne ravni morajo ukrepiti svoje korenine o teh temeljnih vrednotah. In to kongres vrednotah počne spremljanje na terenu samem, zato da zagotovijo ekonomski, socialni razvoj, ki bo trajnosten za vse skupnosti. To je torej ekonomski in politični okvir, ki ga daje Evropska unija in zato tega odbor regi predstavlja zelo pomemben del tega okvira, tudi s tem, da je varoh subsidijarnosti. Kohezijska politika je plot participativne odeležbe lokalnih in regionalnih organov. To je eden ključnih instrumentov odbora regij. In tukaj imamo potem tudi konkretne ukrepe za državljane. Druge politike, ki so pomembne, so na področju družbenih izzivov, s katerimi se soočamo. Več ravensko upravljanja to izhaja iz decentralizacije in subsidijarnosti, nas vodi po temeljnih vrednotah demokracije in pravne države. Kongres in odbor regije imata tudi dragocena urodja za krepitev in odločno uveljavljanje subsidijarnosti. Nedavne evropske volitve so poslale pozitivno sporočilo za evropsko demokracijo, kar se tiče angažmaja državljanov. Volilna udeležba na evropskih volitvah je bila približno 51 odstotna za celotno EU proti 43 odstotkom pred petimi leti. Moram pa dodati, da osebno menim, da ko se veselimo 51 odstotkov, ne smemo pozabiti na 49% tisti, ki niso glasovali. V veliko državah so se evropske volitve odvijale v bistvu času kot lokalne ali regionalne, včasih tudi nacionalne, kot v Belgiji. Ampak to se je potem pokazalo kot pozitivno za državljane. To je potrebna povezava med različnimi ravni upravljanja. Vseeno pa se moramo zavedeti dejstva, da je angažiranje državljanov in zaupanje v institucije nekaj, kar ne more biti nikoli zato kot same po sebi umevno. Vse ravni upravljanja morajo biti pregledne in kolikor se reda odzivne, zato da bomo spodbujali zaupanje državljanov in tako okrepili njihovo aktivno državljanstvo. Ne pozabimo, eden glavnih razlogov za odbor regij leta 92 je bil porast euroskepticizma v 90. letih, na začetku 90. let. Razlog za vzpostavitev te institucije je bil, da približamo Evropo državljanom, kajti Evropa so predvsem njeni državljani. Instituciji sta bili vedno blizu županom. In prednili smo pravico bližine politiko do državljanov in tako lahko seveda zaščitimo kohezijsko politiko, najpomembnejše politike in lahko zagotovimo trajnostni razvoj ozemelj in lokalnih regionalnih skupnosti. Prav tako smo lahko se zavezali velikim zavezam na lokalni ravni. Prav tako trajnostni razvoj združenih narodov. Tudi ta tema je zelo pomembna. To omenjamo tudi v paktu za migracije. Mednarodne organizacije in države članice se obračajo na regionalno in lokalno raven, takrat, ko je potrebno ukrepati. Mlade demokracije Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope, Sí, računajo na subsidiarizacijo in decentralizacijo, zato da bodo bliže svojim državljanom, da bodo župani bolje razumeli njihove državljane. Vsi računajo na naši instituciji za spremljanje reform, ki so nujno potrebne za boj proti korupciji, kar se kaže tudi v izboljšanju upravljanja in ustvarjanju trajnostnega razvoja in delovnih mest. Če povzamem, dobro upravljanje v vseh oblikah je nujni predpogoj za ohranitev svobode. Priznavamo odlično delo kongresa. za vse akterje, ki so odreženi v njih upravljanju na regionalni in lokalni ravni. Prav tako, kongres vedno znova izpostavlja preglednost in odprto upravljanje. Spoštovane kolegice in kolegi, po plenarnem zasedanju in popovdne bo ob 14. seminar na sedežu odbora regiji. Imeli bomo pomembne delegacije kongresa, ki bo tudi navzočil vsi ste vabljeni na to. Sedaj pa z velikim veseljem predajam besedo kolegi Andersu Knapeju, predsedniku Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Zelo znani ste tukaj pri nas v odboru. Regi, gospod Knape, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, za prisrčno dobrodošljico. Zelo sem vesel, da je tukaj toliko članov tako odbora regije kot tudi sveta Evrope, da obeležimo to 25. obletnico. Zelo ponosni in veseli smo, da to počnemo skupaj. kot predsednik kongresa in tudi član predsedstva odbora Regi, moram osebno dejati, da sem ponosen, da obe instituciji danes obeležujeta to obletnico skupaj. Ni naključno, da odbor Regi in kongres lokalnih in regionalnih oblasti to praznujeta skupaj. Gre za dopolnevanje med obema institucijama in tudi za intenzivno sodelovanje, ki ga v vse čas izboljšujemo. Petindvajset let sta stari instituciji, vendar pa ni to popolnoma na ključno. To ustreza rojstvo ozaveščenosti, kot ste dali, gospod predsednik, pomena lokalnih in regionalnih institucij oblasti v Evropi. Vlade so najprej sodelovali samo na medvladni ravni, ampak potem zelo hitro se je pokazala potreba, da vključimo tudi lokalno razsežnost v proces evropskega sodelovanja in integracije. V svetu Evrope in v njegovi parlamentarni skupščini so vodilni politiki takrat se zavezali lokalni in regionalni razsežnosti. Že leta 1953 je parametarna skupščina vzpostavila poseben odbor za lokalne in regionalne skupnosti. Leta 1957 pa je konferenca lokalnih organov imela prvo konferenco pod atovskim premijem Del Marjem in po podkovitev sem tudi predsednika francoskega parlamenta. Potem leta 1993, sestanek na Dunaju predsednikov državnih vlad, pa je predstavljal pravi začetek za lokalne in regionalne organe v Evropi. Med prvim zasedanjem leta 57 in sprejeta 94 strani sveta ministrov resolucije ki je spostavil kongres v trenutni obliki, smo imeli dolgo trajen proces prepričevanja in ciljali smo na evropske vlade in organizacije. Pritisk regionalnih organov Evropske unije je bil, da bi imeli več besede pri zunanji politiki in Maastrichtska pogodba je vzpostavila odbor regij in države članice so lahko vse to ministrov, imel je tudi predstavnike ministrov, ki so prihajali iz lokalnih ravni. Sedaj, 70 let kasneje, je vloga regionalnih in lokalnih organov v institucionalni schemi držav članic bolj ključna kot kadarkoli pomen lokalne demokracije v naših državah je jasen. Kaj ti to omogoča vsakemu državljanu, da se vključuje, deli, se zavezuje vrednotam in institucijam, ki jih predstavljajo. Prizadevanja, gospod predsednik, da bi pridobili ljudi na našo stran, že pred nekaj desetletji, so prinesla velike rezultate. To kažete vi, odbor regij, pa tudi mi, kongres. Korak naprej je bilo sprejetje Evropske listine lokalne samoprave, sedaj je to ratificiralo vseh, so ratificiralo vse države članice Sveta Evrope. V preambuli državne, eh, oprostite, nacionalne vlade govorijo o lokalni samopravi kot ključni strukturi vsakega demokratičnega režima. Ampak še vedno je potrebno postoriti še kar nekaj, preden bodo ljudje resnično se zavedali ključne vloge regionalnih in lokalnih predstavnikov v naših demokracijah. Pri nadzoru lokalnih demokracij kongres tu in tam vidi znake centralizacije ko skušajo ponovno centralizirati in pride do pomankanja posvetovanj, ali pa ne želijo lokalnim organom dati sredstva, ki jih potrebujejo za delovanje. Zato moramo nadaljevati z našim bojem in še naprej podpirati mesta in regije in tiste, ki jih utelešajo. Ta boj nas združuje. Delimo si enake izzive na področju lokalne politike v Evropi. Borimo se pod istim sloganom, čeprav nimamo na razpolago enakih sredstev. Imamo na razpolago vire Evropske unije in sveta Evrope. Vi imate več virov kot mi, seveda. V kongresu želimo graditi lokalne demokracije od spode na vzgor. Naša statusna vloga podpira delovanje na terenu. Vi pa seveda delujete znotraj EU, podpirate institucije EU. To sta dve zelo pomembni ločeni vlogi. Vsak izmed nas ima svojo nišo, svojimi prerogativi in sredstvi za dosego istega cilja. To, kar vlada imenuje subsidijarnost, jaz imenujem deljena demokracija. Ta delitev vlog in prerogativom med nacionalnimi vladami in umestnimi ravnmi, skušamo zagotavljati na vsakodnevni podlagi. To je odločilno za demokratično prihodnost Evrope. To vemo danes. Vemo, da obstaja veliko grožen koheziji Evrope. To dobro poznate in to predstavlja največje izzive od konca druge svetovne vojne in od začetka razvoja multilateralizma. Podatki Eurobarometra 2018 so jasni. Manj kot 40 odstotkov državljanov še zaupa parlamentom in nacionalnim vladam. Raven zaupanja Evropske institucije pa več kot 50 odstotkov. V tem kontekstu moramo seveda storiti več regionalni in lokalni organi pa ostajajo zelo pomembni, zaupanja vredni in tako utrjujejo družbe. Pripričani smo, da so izzivi, s katerimi se soočamo danes, nekaj časa se ne moremo letevati samo na eni ravni. Ti izpostavljajo potrebo po posvetovanju, po osredotočenih prizadevanjih in dopolnjevanju. Moramo nadaljevati sodelovanje med različnimi organi upravljanja. Demokracija mora biti deljena med različnimi ravnmi in ključnega pomena je, da regionalne in lokalne demokracije enkrat za vse le prepoznamo kot nujni del demokratičnega sistema. Župani in svetniki, regionalni voditelji, so lokalno izvoljeni predstavniki. To so predstavniki javnih organov, ki so najbliže državljanom. Centralnim vladam pravimo tole. Izkoristite to bližino. Izkoristite zaupanje, ki ga imajo lokalnih skupnosti in izkoristite njihovo mreženje, zato da boste ukrepili in obnovili demokracijo. S temi izkušnjami in izkušnjami mest in lokalnih ravnin, sta obe instituciji dobro umeščeni, da boste še naprej prispevali k tem trajnostnim ciljem. To sta dobro počeli že 25 let. Ta obletnica je priložnost, da se spomnimo, da mi kot, tako kot tudi vlade, smo odgovorni za dosego napredka demokratično odprte Evrope, ki posluša svoje državljane. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da danes skupaj z vami dragimi kolegi v odboru Rigi, obeležimo to slovesnost. Hvala lepa za to sporočilo. Naj izkoristim to priložnost, da pozdravim tudi generalnega sekretarja kongresa, ki je tudi z nami, skupaj z našim generalnim sekretarjem je eden od ključnih elementov tega sodelovanja, tega mosta, ki smo ga zgradili med svetom Evrope in Evropsko unijo. Odnosi, ki imajo dolgo zgodovino in ki se bodo verjetno, zelo verjetno razvijali v prihodnje veliko izjivo bo še pred nami. Tako, sedaj pa prehajamo na razpravo, imeli bomo govore članov odbora regije in kongresa. Nekoliko bomo pomešali vrstni red, da bo vse uravnoteženo, tako pač mora biti v Evropi. Kar se spolu tiče, ja, tudi to je skoraj da uravnoteženo, spelo nam je. Najprej Ereni Lukajdu, ki predajam besedo, prosim. Si dear anders dear karl heinz it's a pleasure spoštovani anders spoštovani karl heinz v veselje mi je da lahko spregovorim v imenu vseh članov ILS-a v odboru regi. Ne samo zato, Anders, ker si ti dolgoletni prijatelj, ampak zato, ker si pomemben prijatelj skupine ILS e že več kot 20 eh, let. Tako kongres, kakor eh, odbor regij delata v interesu ljudi. Želimo okrepiti idejo demokratične, svobodne in pravične Evrope. Ta pa se seveda začenja v naših vaseh, mestih in regijah. Naša skupna dožnost je, da prisluhnemo ljudem na lokalni in regionalni ravni in da njihov glas prenesemo v srčiko evropske razprave. skupaj lahko ustvarimo Evropo, ki bo zaščitila svoje državljane in ki bo poskrbela za to, da bodo srečnejši. Obletnica, ki jo danes praznujemo, je za nas priložnost. Sedaj lahko razmislimo o prihodnosti Evrope. Zato bi zaključila z naslednjimi besedami. Letos ne samo, da, oble, da obeležujemo 25. obletnico Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti in odbora regi, ampak da obeležujemo tudi ključne ideje, ki bodo določale našo prihodnost biti moramo združeni in poskrbeti za to, da bo Evropa močnejša v teh turbulentnih časih, v smeri prihodnosti, ki bo izpolnjevala pričakovanja naših državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolega kongresa, gospod Wuringer. Spoštovani predsedniki, kolegi in kolegice, čestitam k skupni obletnici in zahvaljujem se predsednikom za to pobudo, da skupaj proslavimo to obletnico. V teh letih smo veliko dosegli skupaj, ampak Še vedno ostaja veliko izzivov, o tem smo že govorili. Gre recimo za populizem, obstajajo nove tendence, centralizacija, čeprav mi želimo decentralizacijo. Vendar pa prihaja tudi do, de, do centralizacije zaradi finančne krize ali pa zaradi političnih pobud. Mi kot uh, lokalna in regionalna skupnost imamo pomembno vlogo pri decentralizaciji. Smo blizu državljanom, v lokalne predstavnike ljudje zaupajo. In uh, zato je za nas napočila dobra priložnost, da zaščitimo demokracijo med tem, ko splošno zaupanje v nacionalne ali pa evropske institucije upada. Mi moramo okrepiti lokalno raven. Za krepitev lokalne demokracije pa se je treba lotiti tudi tem, kot je digitalizacija. Kako naj komuniciramo z državljani v času digitalizacije in eh, družabnih medijev? Vse to so pomembna vprašanja. Poskrbeti moramo za to, da bomo na vseh ravneh vključili tudi naše državljane. No, prej smo razpravljali tudi o podnebnih eh, spremembah eh, in tudi tukaj so lokalni in regionalni cilji oziroma njihovo izvajanje izredno pomembno. Upam, da bomo v odboru regi še naprej dobro sodelovali. Eh, še enkrat čestitam vsem ob obletnici. Prav tako pa moramo zavihati rokave za krepitev lokalne in regionalne demokracije. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo kolegica Birgit Hone. Spoštovani predsedniki, spoštovani kolegi in kolegice, tudi sama se pridružujem čestitkam. 25 let uh, odbora regij in kongresa lokalnih in regionalnih oblasti. To pomeni 25 let uh, intenzivnega sodelovanja lokalnih in regionalnih skupnosti um, na področju integracije Evropske unije. In uh, to sodelovanje tudi presega Evropsko unijo. Uh, Spodnja Saška sodeluje v obeh institucijah. Pozdravljamo sinergije med kongresom in odborom regi. Te sinergije bi morali v bodoče še okrepiti, zato da bomo dosegli krepitev lokalne in regionalne demokracije v Evropi. Današnjo obletnico pa moramo izkoristiti tudi zato, da se zazreme v prihajajočih 25 let. Tukaj bi postavila v sprede štiri vidike. Prvič, potrebujemo uspešno kohezijsko politiko. To je osnova za nadaljno zrast Evropske unije. Drugič, potrebujemo ambiciozno varstvo podnebja. To je treba povezati z inovativno industrijsko politiko. Na tem področju mora Evropska unija postati vodilna. Pri tem pa jo morajo podpirati mesta in regije. Tretjič, potrebujemo krepkejši socialni stebr Evropske unije. In tudi k temu lahko prispeva odbor regij. To je predpogoj za obstoj naše družbe in za obstoj demokracije. Četrtič. Potrebujemo odbor regij, ki bo v političnem ciklusu in pa skupku institucij dobil še večjo ulogo. Kolegi in kolegice, odbor regiji nas eh, kot mesta in regije prinaša v Evropo in prinaša Evropo k nam. Zato po eni strani izredno pozdravljam pobudo odbora regij za upravljanje na več ravnih v Evropski uniji. Po drugi strani pa tudi močno podpiram pobudo državljanskih dialogov. Ti morajo postati stalna struktura. To je zelo pomembno za našo lokalno in regionalno demokracijo in tudi za Evropo to predstavlja prednost. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Pietro Fassino dobi besedo. Grazie, signor presidente. Desidero salutare. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se predsednikoma Lambercu in Knapu za to pobudo, tudi v imenu socialdemokratov v kongresu. Želim se skupaj pozdraviti. Če se državljan želi obrniti na kakšno evropsko institucijo, se najprej obrne na lokalne organe. Mi smo prvo, prva stična točka za državljana, ki se želi obrniti na evropske institucije. Tukaj lahko gre recimo za mlajšo družino, ki želi čistejši zrak. Eh, in se obrne na lokalni organ, organ. Podobno velja za gospodarska in socialna vprašanja. Tudi tukaj se državljani najprej obrnejo na regionalne oblasti. No in tudi mobilnost tukaj postaja vedno bolj pomembna. Če državljani želijo ustrezno infrastrukturo, se spet obrnejo na lokalne organe regionalni organi obravn obravnavamo vsa področja, ki se neposredno dotikajo vsakodnevnega življenja državljanov. Podobno velja tudi za področje migracij, predvsem za integracijo migrantov. Če se kdo v svoji četrti ne počuti varnega, se spet obrne na lokalne organe zato moramo ustrajati pri tem, da bodo lokalni organi izpolnjevali pričakovanja državljanov. Lokalna demokracija je odločilnega pomena za odnos državljanov do politike in do institucij. Del javnega mnenja je sedaj sovražno naperjen proti politiki in uh, lokalnim organom. Ampak mi lahko poskrbimo za to, da bomo ponovno pridobili zaupanje teh državljanov na našo stran. Če je močna lokalna raven, potem je močna tudi demokracija in zato je tako pomembno sodelovanje v odboru regij in v Evropski uniji. Pozdravljam, da smo uh, sa seboj pustili 25 uspešnih let in da nas čaka naslednjih 25 uspešnih let. Gospod Antoni Buchanan. Hvala obema predsednikoma in hvala za organizacijo tega dogodka. Sam prihajam iz Škotske in sem eden izmed redkih članov, ki je v tem trenutku eh, član tako eh, odbora regij, kakor tudi kongresa. Sem prav gotovo edini takšen iz Škotske. Zato sem videl tako podobnosti, kakor tudi razlike med obema organizacijama. Sam in pa škotski kolegi smo že bili poročevalci za pomembne dosjeje. Eh, moj kolega je pripravil eh, pomembno poročilo o demokratičnih spremembah v Evropi, spet drugi kolega je pripravil poročilo o fiskalni avtonomnosti kongresa in sam sem bil poročevalec za vprašanja kmetijstva in eh, pomorstva in predstavljal sem uh, mojo skupnost tudi na kongresih eh, o manjšinah in o pomorskih vprašanjih. No, mi Škoti se smatramo za neodvisno nacijo in zato smo pripravljeni v primeru Brexita še naprej sodelovati v kongresu in, v odboru, in za odborom regije. Po Brexitu bo spostavljena tudi konferenca, kjer bomo skušali pomagati eh, našim državljanom. Merci, Hvala. Gospod Kolc dobi besedo. Merci, Hvala, oba eh, predsednika. Demokracija je bolna v Evropi in v svetu. Posod se dvigajo eh, ekstremistična gibanja, bodi si z levice kot z desnice in pa populistična eh, gibanja. In zato obstaja več razlogov. Težko bi navedel tukaj vse. Sem pa prepričan, da je treba mm, spet vzbuditi zanimanje za politiko v državljanih in to se lahko zgodi na lokalni ravni. Mislim, da da se moramo mobilizirati vse čas za demokracijo. Demokracija se ne dogaja od zgoraj na vzdolj, ampak obratno. Zato je pomembna ta bližina, pomembna je skupnost in pomembno je, da se vsi angažiramo, da spodbujamo tak način delovanja. Danes praznujemo 25-letnico obstoja odbora regij in pa kongresa in tega se veselim. Ehm, mandat na lokalni ravni je najlepši mandat, zato ker je eh, lokalni predstavnik v neposrednem stiku z ljudmi in lahko neposredno vpliva na razvoj svoje regije. Na lokalni ravni je demokracija najbolj živa ehm, in na ta način Eh, lahko tudi državljane vključimo v izbire, ki jih zadevajo. Mislim, da bi morali se povezati tudi z vladami, ki so pogosto preveč centralno usmerjene. Eh, zaključil bom eh, z naslednjo mislijo. Veselim se našega sodelovanja med odborom regij in kongresom in pa med različnimi lokalnimi oblastmi. Treba je še razširiti to sodelovanje in si prizadevati za avtonomijo lokalnih in regionalnih ravni. Mm, mislim, da bi veliko dela lahko opravili na teh ravneh in eh, zato si moramo prizadevati naše delo še zdaleč ni končano. Hvala. David Simonis dobi besedo. Thank you, President. Hvala, predsednika. To, da nas je tukaj prisotnih toliko iz obeh institucij, kaže na učinkovitost naših institucij. V imenu skupine EKR eh, želim pozdraviti to obletnico. Vsi razumemo pomen eh, stebra demokracije in pravne države za civilizacijo, v kateri koristi vsi uživamo kot eh, odbor regij posebja številne vrednote demokracije, kongres in svet Evrope predstavlja pomen pravne države. Sam bi opozoril na koristi, ki smo jih pridobili na osnovi tega, da znata naši instituciji izmenjavati najboljše prakse. Kljub temu, da se naša, naše uloge razlikujejo, uh, lahko delimo ideje glede rešitev izzivov, s katerimi smo soočeni. In to je izredno dragoceno pri našem sodelovanju. Želel bi zaključiti z naslednjima dvema točkama, ki sta po mojem mnenju izredno pomembna. In sicer, prvič v trenutnem političnem vzdušju moramo ohraniti urednoto spoštovanja resnice in uh, pravne države. To je pod velikim pritiskom, uh, predvsem v Združenem kraljestvu. Tukaj moramo ohraniti naše zaveze in glavni politiki moramo postaviti ob stran naše razlike in se moramo povezati z, ljud, z ljudmi, tako da bodo voljivce videli, da politiki upoštevajo njihove interese in da je njihova blaginja, eh, da želijo poskrbeti za njihovo blaginjo. Eh, potem zavedati se moramo naših prednostnih nalog. Številne kolege verjetno skrbi dejstvo, da so našim članom bili trenutno, uh, da je bila našim članom trenutno preprečena, uh, preprečeno sodelovanje pri misijah za opazovanje volitev. Trivkov. Ente Lamberce, šanovni prezidente Knape, panje Tapanove, v cej den 25-ti kongresu in komitetu.

odbora regij in kongresa lokalnih in regionalnih oblasti vam želim čestitati v imenu skupine EKR. Politične grupe v kongresi hoče podkresliti, da politična svoboda in socialna spravedljivost ne vidjemni od ekonomične svobode in mi aktivno odstojimo ti principi. As one of the founders of our political group, I want Kot ena izmed eh, ustanoviteljci politične, naše politične skupine želim povedati, da se zauzemamo za to, da so temeljne svoboščine neločljive od gospodarskih svoboščin. Ki čemu mi lahko efektivno dovoditi pozicijo mestnih in regionalnih vlad naših krajin do vidoma komitetu ministrov in spolno formovati pozicijo glede važljivih vprašanj. Kongres in odbor regij sta strateška partnerja. ki lahko ustvarjata skupno vizijo zveze za pomembni vprašanji. Politični grup. Mi predstavljamo različne krajine, različne organizacije, a v toj že čas smo edini glas mestnih regionalnih vlad Rade Evrope in naš glas že četrt stoletja zvuči v stinah Evropskega zveza ter za njegovimi kordonami. Uh, Tukaj zastopamo različne organizacije in različne države. Ampak istočasno smo glas lokalnih in regionalnih oblasti sveta Evrope.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 v posi. Prišlo je do nespoštovanja standardov Sveta Evrope zaradi finančnega izsiljevanja strani Ruske federacije. Zvučiti ukrajinska mova, to je dobra perspektiva za Ukrajino. Zdi se mi simboličnega pomena, da danes tukaj slišite ukrajinščino. V pragnjenju zabezpečiti demokracijo, svobodo in principe Evropske karti mestnega samoredovanja. Dovira do naših institucij ne more staviti pod sumnjiv za budjakih umov. Dakuju. Združeno moramo zaščititi demokracijo, svobodo in pa listino o lokalnem upravljanju. Pravice naših institucij se ne smejo pod nobenim pogojem postavljati v pot vprašaj. Najlepša hvala. Besedo zdaj dobi gospa Mihajra Borel. Hvala. Rada bi čestitala Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope in pa odboru regiji za to obletnico. Uh, V 25 letih sta obe instituciji postali ključno orodje za izboljšanje lokalne in regionalne dem demokracije v Evropi. Katalonska vlada bo vedno branila vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, da se na ta način Evropo um, približa državljanom. Mi smo za uh, federalno Evropo, to je edini način, kako približati Evropo državljanom. Ehm, to pomeni, da se oddaljimo od eh, centralne oblasti in eh, smo dejavni eh, na lokalni in regionalni ravni. Mi v Kataloniji smo povsem zavezani evropskim vrednotam in načelom in bomo še naprej sodelovali v odboru regij in pa v kongresu ter si prizadevali za to, da se demokracija ohrani na celotnem evropskem teritoriju. Hvala. Peter Floriančič je naslednji govornik. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa, da smo danes lahko tukaj, da lahko to obeležimo, ta, to obletnico. Prava Evropa je Evropa lokalnih skupnosti. In seveda smo si v sorodu do regij in kongres sveta Evrope, Zauzemamo se za vrednote, kot so človekove pravice, varnost in pravno državo. Mislim, da smo lahko ponosni na to. In to smo v zadnjih letih, zadnjih 25 letih uspešno izvajali. Prepričan sem, da bomo to počeli še nadaljnih 25 let. Moje mesto Dunaj je mesto človekovih pravic in tudi zato je Dunaj pomembno mesto za obe instituciji. Krepi Evropo, krepi lokalne skupnosti, krepi pa še pa posebno državljane. Na to smo lahko še prav posebno ponosni. Hvala. Gospod Kalabujk, dobi besedo. E, najlepša hvala obima predsednikoma. E, posebej pa se zahvaljujem tudi za vse opravljeno delo. Eh, vloga odbora regij raste, tako v prestižu, vplivu in prispevku eh, k vidnosti in pomenu regij. Eh, to je pomembno tudi pri odločitvah, ki so sprejete na evropski ravni. In želim ustrajati pri tem, da so občine in regije tisti kraj, v katere državljani najbolj zaupajo. In zato se mi zdi zelo pomembno, da skupaj z institucijami Evropske unije um, odbor regij prisluhne državljanom. Mi smo izraz bližine in pa približevanja evropskega projekta državljanom. In zato moramo stalno voditi dialog z našimi državljani. Seveda mora vse potekati v spoštovanju vrednot, ki si jih delimo, torej subsidijarnost, demokracija, eh, vladavina prava. To so ključni elementi za izvajanje evropskih politik in evropskih ukrepov, še posebej na socialnem področju se mi to zdi pomembno. Hvala. Hvala. Zdaj pa še zadnji govorec. Mike Anthony bo zdaj dobil besedo. Thank you. Mm, ti dve obletnici, 25 let in 70 let, sta res eh, izjemnega pomena po drugi svetovni vojni. Veliko je bilo narejenega za mir in za spravo. Sam sem v zadnjih letih eh, odigral vlogo tudi pri odnosih z Ukrajino, ko je šlo za proces demokratizacije. Skupaj s kolegi iz drugih strank v odboru regij smo bili eh, tudi prisotni na Majdanu ob ukrajinski revoluciji. Videli smo, kako um, predana je Ukrajina, kako zavedani so ljudje s premembam in mi smo tudi želeli prispevati k temu procesu demokratizacije. Mislim, da moramo s tem nadaljevati. Videli smo, Um, tudi delovanje delovne skupine odbora regij in njenega prispevka k temu. Uh, parlamentarno združenje sveta Evrope se je odločilo, da bo spustilo tudi ruske eh, delegate um, celo z okupiranih ozemelj um, Vemo, kaj se je zgodilo, kako je bilo z okupacijo Krima in vzhodne Ukrajine. In eh, mislim, da se s tem eh, spodkopava demokracija. Prav tako se spodkopava moralni status odbora regij in pa naše delo, to, da bi zdaj dovolili ruske uh, delegate. Žal mi je, da je do tega prišlo in žal mi je tudi, da eh, se odbor regij ne strinja z mano v tem pogledu in da ne eh, nadaljuje več sodelovanja z Ukrajinci v procesu demokratizacije. Hvala vsem govorcem. Anders Knape pa bo zdaj pokomentiral uh, vse, kar ste vi povedali. Thank you, <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj ste izpostavili in vsa ta vprašanja, vsi komentarji eh, spodbujajo oziroma poudarjajo pomen listine o temeljnih pravicah, ki jo je podpisalo vseh 47 držav članic. Tudi vse države članice Evropske unije so podpisnice. Ta listina je zelo jasna, ko govori o potrebi po procesu formaliziranih pogajanj med eh, vlado, centralno oblastjo in pa regionalnimi oblastmi. To ni pomembno samo pri gospodarskih vprašanjih, ampak tudi pri možnostih tega, da eh, lokalne in regionalne oblasti zagotavljajo rezultate za svoje državljane. Pri naših spremljevalnih dejavnostih vidimo, da se stvari razvijajo v napačno smer. Nacionalne vlade pogosto sprejemajo odločitve, tudi če se zavedajo tega, da kršijo tisto, kar so podpisale v konvenciji in pogodbi. In mislim, da je ključnega pomena to, da tudi v odboru regij razpravljamo o tem odnosu s centralno oblastjo. In odbor regije bi moral tudi povdarjati pomen naše listine. Mislim, da se to občasno dogaja v odboru regije, ampak eh, mislim, da bi morali stopiti skupaj, združiti svoje moči in potem nam bodo države tudi sledile in upoštevale listino. Predvsej skupnih interesov še imamo, kot je bilo omenjeno tudi v razpravi. Eh, demokratična situacija v Evropi je pomembna, potem situacija priseljevanja. Če si pogledamo demografijo, no, eh, vidimo, da se Evropa stara in da to prinaša tudi svoje posledice. Določene stvari so pozitivne, eh, smo bogatejši, dlje živimo, bolj zdravi smo, ampak to ustvarja tudi pritisk na lokalne in regionalne organe ki so pogosto odgovorni za ukrepanje na teh področjih. Še ena stvar je zelo pomembna, tako za odbor regij, kot tudi za naš kongres. Namreč eh, vse večji problem s korupcijo. To je strup za našo družbo in to ustvarja tudi nezaupanje med državljani in pa izvoljenimi predstavniki na vseh ravneh. Okrepiti moramo boj proti korupciji v obeh naših institucijah. Še nekaj želim povedati. Grožne do izvoljenih predstavnikov. Do tega prihaja povsod po Evropi. To niso samo grožne strani državljanov, grožne posameznikov proti političnim predstavnikom, ampak so to grožne tudi različnih kriminalnih združb pa tudi grožne strani drugih politikov. Nesprejemljivo je, da eh, ljudje več ne kandidirajo na volitvah zaradi grožen, zato eh, ker so delovni pogoji preslabi ali ker jih je strah in mislim, da bi morali ukrepiti razpravo med institucijami tudi na to temo. Potem vprašanje spolov. To je tudi tema. Um, ki bi jo lahko urejali skupaj. V svetu Evrope imamo zelo jasna pravila eh, glede slabo zastopanega spola. Želimo si enake porazdelitve funkcij med oba spola. In tekom let smo ugotovili, da je taka bolj pravična porazdelitev obogatila naše delo in dvignila kakovost dela naše institucije. Ehm, in do tega je prišlo zaradi pravil v zvezi s spolno porazdelitvijo. No, pa še par besed za zaključek. Mi pri kongresu smo odprti eh, za sodelovanje. V naslednjih 25 letih želimo poglobiti to skupno delo in sinergije med institucijami. Vidimo, da sta naši dve institucije komplementarni. In gospod predsednik, lahko vam zagotovim, da bomo Eh, strani sveta naredili vse, kar je v naši moči, da eh, to sodelovanje še okrepimo. V svetu nismo zadovoljni s situacijo, ki smo ji priča znotraj naše institucije, predvsem, ko gre za vprašanje zastopstva. In tudi, ko gre za odločitve, ki se sprejemajo. Veliko kolegov imam in tudi sam se s tem strinjam, te odločitve pogosto spodkopavajo avtoriteto institucije, ki ima tri glavne cilje. Demokracija, vladavina prava in eh, človekove pravice. In, um, lahko vam zagotovim, da se bomo še naprej pogovarjali s kolegi, Eh, tako v Rusiji kot v Ukrajini, z lokalnimi predstavniki vseh drugih držav, kajti situacija v tem konkretnem primeru Ukrajine je res nespremljiva. Najlepša hvala, hvala za ta zaključek, ki je šel v smeri sodelovanja. Mi bomo m, mm, kmalu obeležili to sodelovanje in pa obletnico v stavbi Žak Delor v dvorani 52 našega odbora Regi. Tam bomo imeli priložnost, da si izmenjamo mnenja o decentralizaciji v Evropi. Še predtem pa mislim, da si moramo ukrepiti moči in zato vas tudi vabim, da se nam čim prej pridružite v Atriju. Tam bomo imeli kosilo, eh, kar stoje in eh, tam bomo tudi imeli še priložnost za pogovor. Bolj, več kot govorimo, bolje je. Najlepša hvala za ta dopoldanski del. Upam, da se bomo srečali tudi še popovdne, če ne, pa vam želim lepe počitnice in potem eh, bomo imeli oktobra in decembra še dve plenarnih zasedanji. S tem bo konec našega mandata. Upajmo, da se bodo čez poletje vsi problemi v Evropi rešili sami od sebe. Hvala. Thank you.